Uh, Kolegice, kolegi, predlagam, da nadaljujemo z našim sestankom. Prva točka na dnevnem redu popoldne enainpetdeset je razrešnica našega proračuna, proračuna parlamenta, torej bom dal besedo sebi, ker sem jaz poročevalec. Some, some Najprej nekaj dobrih novic in sicer to, da je danes ponovno uh, bila otvoritev telovadnice oziroma fitnesa v Evropskem parlamentu. Uh, upam, da to ne bo vplivalo na utelešbo danes popovdne. To je torej dobra novica. Svojo predstavitev bom začel z nekaj splošnimi ugotovitvami, potem pa nekaj konkretnimi. Najprej naj povem, da v poročilu pozdravljam pozitivno mnenje, kar zadeva zanesljivost in zakonitost eh, računovodskih izkazov parlamenta za leto 2016. In še nekaj kar zadeva upravljanje <clears throat> skladi z sredstvi pri posameznih političnih skupinah. Od danes do podne smo o tem govorili in odbor bo pripravil poročilo o tem, kako politične skupine ravnajo s sredstvi. Moramo pa seveda še izboljšati notranje finančno upravljanje, kar zadeva financiranje političnih skupin parlamenta na začetku naj omenim tudi letno poročilo notranjih revizorjev. V osnutku poročila, ki ste ga dobili, sem povdaril, da je deset transakcij pred zelo pomembno tveganih, 14 pa samo zmerno tveganih in mislim, da se je o tem treba pogovoriti z notranjim revizorjem. Sam se bom z njim pogovoril kar zadeva samo razresnico parlamenta, pozdravljam revizijo eh, stopnje plačil za akreditiran sistem parlamenta, gre za denar, ki ga porabimo za misije, tukaj je nekaj izboljšav, ampak kar zadeva dnevnice, tukaj je treba še izboljšati sistem. Če smo bolj kritični, tukaj predlagam, da se lotimo vprašanja tega, da da stažisti ne morejo, ne smejo dobiti dnevnic, kadar so tukaj. Mislim, da je treba to urediti tako, da bodo dobili takoj, ko se tukaj pojavijo ta denar, da ne bodo najprej sami morali financirati svojega bivanja in dela tukaj. Potem šel sem skozi posamezne generalne direktorate, imam komentarje o zvezi z njimi. Generalni direktorat za informiranje najprej, GDKOM, zadnjo študijo Eurobarometra tukaj omenjam. Gre za uh, povečanje pozitivnega stališča pri državljanih, ko gre za Evropski parlament generalni direktorat za kadrovske zadeve. Tukaj je še vedno enakopravnost spolov, temeljna sestavina naše politike, kar zadeva primere nadlegovanja. To je nekaj, kar je sedaj zelo um, aktualna tema. Generalnemu sekretarju tukaj predlagam, da vzpostavi uh, mrežo zaupnikov oziroma svetovalcem svetovalcev za vse kadre, ki delajo v parlamentu. Generalni direktorat za infrastrukturo in logistiko, tukaj gre za nepremičninsko politiko, za vse nas je pomembno, da parlament pripravi eh, nepremičninsko strategijo, glede na Brexit pa Vemo, da še ne vemo, kakšne bodo potrebe tako poslank in poslancev, kot tudi uslužbencev. Zlasti, ko gre za zgradbo Spah in eh, Adenauer, Konrad Adenauer, o tem se moramo še pogovoriti, kaj so najboljše možnosti. Da ne ukrepamo, da opravimo renovacijo teh dveh zgradb ali da ju ponovno na novo zgradimo. No, težko bo preden imamo te podatke pripraviti neko celovito nepremičninsko strategijo. Veste, da kakšne so naše potrebe, kakšne so načrti parlamenta za prihodnost. Potem generalni direktorat za tolmačenje in konference. Tukaj poudarjam, da je povprečno število ur na teden za tolmače se povečalo iz 11 ur in 54 minut na 13 ur in 25 minut. In vse spremembe, kar zadeva delovne pogoje, pa morajo biti rezultat pogajanj z sindikati oziroma med sindikati in generalnim sekretarjem, če bo v prihodnosti potrebno še kaj spremeniti. Generalni direktorat za finance je naslednji. Tukaj sem povdaril, da je eh, pogodba z potovalno agencijo eh, nekaj, kar bo prenehalo veljati konec leta 2018, zato je v pripravi odprt javni razpis. Hm, Želeli bomo doseči boljše cene vozovnic, ko se bomo pogajali za, no, za novo agencijo. Videti je namreč, da dosti krat cene, ki jih moramo plačevati preko agencije, so više, kot je, bi jih lahko druge dobili in storitev bi morala te agencije biti na voljo tudi ob koncih tedna, kajti sedaj je praksa takšna, ker agencija ne dela, da je zelo težko spremeniti vozovnice recimo v soboto in nedeljo. In ko, se bo, ko bomo pripravljali bodočo pogodbo s potovalno agencijo, bomo morali to upoštevati. Nekaj sem tukaj rekel tudi o <clears throat> generalnem direktoratu za inovacije in tehnološko podporo, in o generalnem direktoratu za varnost in zaščito. Moje pripombe lahko preberete v osnutku poročila, ki je bilo razdeljeno. Tudi okolju prijazen parlament sem predlagal, da ustanovimo. Gre za osnovo, ki izhaja iz predloga generalnega sekretarjata, namreč da bi uh, električna vozila ali vozila na električni pogon eh, čim prej začeli uporabljati za poslanke in poslance. To torej sem omenil v poročilu. Nekaj stvari pa nisem omenil v poročilu in o tem bi nekaj spregovoril. Najprej eh, sploš, splošni odhodki in eh, dnevnice v okviru tega. O tem nisem nič rekel, zato ker eh, obstaja delovna skupina vseh političnih skupin, ki razpravljajo o tem. Upam, da bomo do marca dobili ta predlog, do konca roka za uložitev predlogov sprememb. Če pa ne, bomo pa morali vključiti tudi nek odstavek o tem splošnem pavšalu. To je nekaj, kar smo obravnavali v preteklosti in verjetno bo treba tudi v tem poročilu kaj reči o tem. Naslednje vprašanje, ki ga tukaj ne omenjam, Bart, o tem moraš, to moraš poslušati, gre za pokojninski sklad. Tega nisem omenil v poročilu, zato ker, kolikor vem, naj bi generalni sekretar hmalo Eh, posredoval svoje sporočilo o tem. Upam, da ga bo naredil preden bomo končali pripravo osnotka tega poročila. Če ne, pa bom vključil lastno besedilo o pokojninskem skladu in stanju tega sklada v trenutku, ko bom to pripravljal. Upam, da bomo predtem še dobili predloge generalnega sekretarja o tem. Če jih bomo, bom poseben odstavek o tem lahko v svoje poročilo vključil. Toliko o mojem poročilu. Rok za vložitev predlogov sprememb je 1. marec ob 14. uri. Vsekakor pa se bom v prihodnje še naprej z veseljem pogovarjal z poročevalkami oziroma poročevalci v senci. Eh, prisluhnil bom vašim pripombam, In s tem smo končali moje predstavitev, sedaj pa uh, poročevalci in poročevalke v senci. Prva je gospa Šmit. Hvala. Gospodu predsedujočemu in poročevalcu moram čestitati za zelo uravnoteženo in celovito poročilo. Mislim, da je to dobra podlaga, na kateri lahko delamo naprej. Kljub temu pa bom v zvezi z nekaterimi točkami še vložila predloge sprememb. Na kratko naj tokrat povem, zakaj gre. Status britanskih eh, sodelavcev, zaposlenih je treba upoštevati in eh, tukaj je treba narediti nek napredek. Mislim, da so oni trenutno v zelo neugodnem položaju, ne vejo, ali bodo še naprej imeli svoje delovno mesto, ampak vsekakor moramo upoštevati rezultate pogajanj med komisijo in svetom. Potem generalni direktorat KOM tudi mene skrbi gre za tako hvaljeno splet, novo spletno stran eh, parlamenta, ki naj bi bila uporabniku bolj prijazna, ampak temu ni tako, pa tudi družbeni mediji in glede, glede na družbene medije, glede na prihodnje volitve, mislim, da je to treba upoštevati. Potem GD ITEK z VLANom, mislim, da so še težave ne toliko v Bruslju, temveč v različnih eh, eh, stavbah v Strasburu. Mislim, da bo tukaj treba stvari tako zagotoviti, da mm, bodo delovale. Map e-portal se mi zdi koristen, tukaj je na voljo res veliko informacij, ampak istočasno se zdi, kot da gre samo za prenos dela na poslanke in poslance in na urade. Torej, poenostavitev na eni strani je dobra, ampak to nam sme pomeniti, da se delo prelaga na nekoga drugega. Potem skrbi me še nekaj, kaj se zgodi v primeru izpadov parlamentarnega internetnega sistema. To se je oktobra lani zgodilo. Kakšna je zaščita v tem primeru? Sem zato, da ne trošimo preveč denarja, ampak za zagotavljanje varnosti delovanja sistema pa mislim, da je treba izdati ustrezen denar. GD safe oziroma varnost, mislim, da je tukaj res financiranje ustrezno. Varnost in varovanje Evropskega parlamenta pa je treba zagotoviti tudi v nočnih urah in v zvezi s tem bom vložila predloge sprememb. Potem ta potovalna agencija gre za kakovost storitve, ki je tukaj pomembna. Verjetno ste vsi že doživeli situacije, ko enostavno servis ni bil na voljo za poslance, ko gre za te vozovnice. Potem tolmači, kot je poročevalec že rekel, to je pomembno, potem informacijski uradi v državah članicah. Mislim, da je tukaj treba stvari izboljšati. Nekaj predlogov spremembom vložila s tem v zvezi, potem enakopravnost spolov v srednjih in višjih eh, hierarhičnih eh, ravneh. Tukaj mislim, da je veliko neenakopravnosti, veliko je delovnih mest, ki, jih, ki so nedostopne ženskam, ne glede na to, da imajo visoko kvalifikacijo. Toliko za enkrat, hvala za to, da boste pripravljeni sodelovati v pogovorih z nami, gospod poročevalec. Hvala. Gospod Ali. Gospod Ali. Hvala, predsedujoči. Tudi sam najprej čestitam vam, gospod predsedujoči, kot poročevalcu za zelo dobro strukturirano, uravnoteženo in celovito poročilo o finančnem poslovanju Evropskega parlamenta 2016. Odgovorili ste na vprašanja, kar zadeva izboljšave v kakovosti, učinkovitosti in uspešnosti finančnega upravljanja. Povdarili ste načelo transparentnosti in odgovornosti, eh, kar zadeva evropske politike do naših državljanov. Okoli 19 odstotkov eh, odsto je bil delež eh, za osebje, kar mislim, da je dober rezultat. Enako pomembno pa je seveda še naslednje. Poročilo ponuja nekaj odgovorov na vprašanje, kako smo uporabili finančno sredstvo in vprašanje, kakšne rezultate smo s tem dosegli. Kar zadeva zanesljivost računovodskih izkazov, eh, zakonitost transakcij, transparentnost transakcij, mislim, da je to treba primerjati z stališčem Evropskega eh, računskega sodišča ki je ugotovilo, da ni v teh transakcijah, ki jih je proučilo, pomembnih napak. Kar zadeva letno poročilo notranjih revizorjev, to vsebuje nekaj predlogov, vendar bi bilo treba podlagati, da predlog imenovanja koordinatorja za notranji nadzor v vsakem generalnem direktoratu ne sme povečati birokracijo. Kar zadeva človeške vire in njihovo upravljanje, medinstitucionalni dogovor o proračunski disciplini in proračunskih zadevah je bil izvršen na podlagi predlogov vseh zainteresiranih strani. Potem mislim, da je treba bolj a, razmišljati o tem, kakšne postopke bomo uporabljali v javnih naročilih v prihodnosti, pa tudi financiranje političnih skupin moramo še proučiti. Hvala, gospod De Jong. Hvala, poročevalec in predsedujoči. Hvala za pogovore, ki sva jih že imela in ki jih bomo še imeli kot poročevalci v senci, lahko z vami. Vaš osnutek poročila sem bral zelo natančno. Mislim pa, da je problem, da nimamo dovolj konsistentnosti med različnimi resolucijami, ki jih eh, parlament sprejme. Če to primerjam z lansko letnim poročilom, je bilo tam več sebinskih tematskih delov, ki, je, ki smo jih v resolucijah sprejeli in mislim, da je to treba upoštevati tudi sedaj. predsedstvo ne sledi avtomatično uh, resolucijam in navodilom iz resolucij, ki jih eh, sprejme parlament. To je zaskrbljujoče. Treba se vprašati, ali je eh, predsedstvo parlamenta potem nadrejeno in v navednicah več vredno kot plenarno zasedanje. Mislim, da temu ni tako, te, ničesar o tem ni v poslovniku rečenega, zato moramo zagotoviti, da vse delo, ki ga opravimo pri pripravi resolucij in jih potem, ki jih potem sprejmemo z veliko večino na plenarnem zasedanju, ni prepuščeno posameznim članom predsedstva, da odločajo o tem, kako, kaj delamo z resolucijami. To mislim, da je politično občutljivo vprašanje. Tudi resolucije iz lanskega leta so nekaj, kar sem proučil in videl, da uh, se nekje izgubijo. Dosti krat ni follow-upa, ki je potreben. In vedeti moramo, ali so vse ure, ki jih porabimo v odborih in na plenarnih zasedanjih, ko gre za pripravo poročil, tukaj ni potem problem na parlamentu, da se ne izvršujejo. En primer, vedno znova. In lani smo to uveljavili, namreč, da osebne spletne strani eh, posameznih eh, poslank in poslancev, ki so del eh, spletne strani celotnega parlamenta, no mi imamo svoje slikice in eh, državljani mislijo, da je to naša osebna spletna stran. Pa ni, to so sicer naši podatki, naše fotografije, ampak vse skupaj je del spletne strani Evropskega parlamenta. Ne vem, mi bi želeli na osebno spletno stran, naprimer, ustaviti mm, termine sestankov z lobisti ali z drugimi, ki želijo z nami govoriti. In generalni sekretar nam je enkrat na našem zasedanju v tem odboru rekel, da to tehnično ni neizvedljivo in da bodo poskušali to narediti. In potem smo šli na DG ITEC, GD ITEC in zahtevam tukaj transparentnost. Neformalno so nam rekli, ne, ne, tehnično to ni možno, vi lahko spreminjate svojo spletno stran, ampak ne na podlagi lastnega dela, lastnega odločanja. E, in informacijska služba parlamenta je tista, ki lahko kaj spremenja. Poleg tega so mi nekateri v tej službi rekli, ja, plenarno zasedanje, tu zahtevate to in drugo, stalno se spreminja, se skupaj. Uh, ne moremo temu slediti. In to je resna dilema in mislim, da je treba v tem poročilu tudi zapisati, da imamo zaradi dela naše administracije nekaj političnih težav. Pred tem ne smemo zapirati oči. To je prva stvar. Druga stvar, ker zadeva ugled evropskih inštitucij in administrativne oziroma upravne odhodke, tukaj gre malce za krizo našega imidža. Jasno je, da se ljudje sprašujejo, kaj počnemo v zvezi s temi eh, administrativnimi odhodki. Lansko leto smo se pogovarjali o tem in vsi so rekli, ja, zelo malo je vzorcev, ki jih računsko sodišče v zvezi z upravnimi odhodki eh, prouči. Ampak torej mi nimamo težav s sredstvi in njihovo uporabo, ampak ugled Evropskega parlamenta, ne pozabimo na volitve naslednje leto, je tukaj pod vprašanjem. In to je resno vprašanje. Veliko priporočil eh, tudi računskemu sodišču naj bi pripravili o tem, ampak nobenega feedbacka nismo dobili. Sam mi, meni ni bilo treba toliko stvari pripravljati, kar zadeva številke kot lansko leto, ko sem bil poročevalec. In gre za majhen zorec in za predvideno stopnjo napake, ki pa pravzaprav ne odraža realnosti če imate asistente, če imate pomoč, eh, potem bi morala ta pomoč se osredotočiti tudi na poučevanje v navednicah poslank in poslancev o računovodskem in finančnem upravljanju. In mislim, da nekaj o tem bi bilo dobro tukaj reči. In potem različne posamezne zadevice. Prostovoljen pokojninski sklad potem ta splošni, na, pavš, splošni pavšalni eh, dnevni izdatki za eh, poslanke in poslance. Že lani smo govorili o tem in rekli smo, da je to treba stvari počistiti. V lansko letni resoluciji je cela vrsta sklepov, ki pa še vedno čakajo na izvršitev informacijski ura, informativni uradi Evropskega parlamenta po državah članicah se sicer delujejo, nekateri bolje, drugi eh, manj dobro, ampak če je recimo urad v Parizu, vemo, da so tam stroški malce drugačni kot ponekod drugod. Skratka, cela zadeva je še, ki jih je treba tukaj omeniti. Tehnične narave, politične narave in. O tem se bo treba še pogovoriti. Hvala. Bart. Eh, Benedek eh, Javor. Hvala. Terek, tukaj sem na mesto našega poročevalca v Senci, ki ne more biti tukaj, zato ker je na sestanku trialoga o energetski učinkovitosti. Zato se opravičuje. Benedikt mi je pripravil seznam zadev. Prvič, zelo vesel je, da je dosti tukaj rečenega o brexitu v osnutku poročila. To je pomembno vprašanje in to mm, veste iz lastnih izkušenj. V imenu naše skupine pa, tako kot je rekel Denis, poudarja, da je to tehnično sicer zelo dober osnutek poročila, ampak politično stvari še niso omenjene. Recimo, ko gre za pokojninski sklad, priporočila generalnega sekretarja o tem in tako naprej. Potem. Er zijn, um, via amendementen een aantal zaken uh, goed. Potem uh, pavšalni znesek, ki ga mesečno dobijo člani in članice parlamenta. No, o tem smo razpravljali v preteklosti, tudi v naši skupini. Sedaj se s tem ukvarja skupina, eh, v kateri so predstavniki vseh političnih skupin in mislim, da je treba tukaj zagotoviti večjo transparentnost. Nekaj predlogov sprememb bo zato vložil Benedikt. Potem naslednja stvar. Benedikt ugotavlja, da imajo poslanke in poslanci pravico zahtevati plačila za uporabo avtomobila v lastni državi doma. To je v statutu zapisano, ampak tega nihče ne nadzoruje. To bi bilo treba pravčevati in nadzirati. Potem tretje. Benedikt bi želel, da se nekaj pozornosti posveti povezavam z vlakom v Bruslju, Luksemburgu in Strasburu do letališč. Torej, povdarja, da bi belgijske železnice morale zagotoviti več vlakov, ne samo dva na uro. Eh, in končno kolegi parlamenta poziva, da bi uh, software, open source software sprejeli. Petič, ko gre za spolno nadlegovanje, tukaj meni Benedikt, da bi lahko besedilo nekoliko bolj odločno zapisali. Zato bo vložil nekaj predlogov sprememb. Isto bo naredil tudi o morebitnih eh, navskrižjih interesov med strokovnjaki, ki delajo za odbore parlamenta v tem trenutku. Nekaj pripomb bo torej vložil o tem. In potem še nekaj, o čemer je predsedstvo odločalo do sedaj, gre za pla plastične, torej plastenke za vodo in za vodnjake zunaj na hodnikih. Torej, te je treba namestiti ne samo pred eh, konferenčnimi dvoranami, temveč tudi v drugih eh, delih zgrad. Potem varnost v Strasburu. Vemo, da obstajajo sedaj, obstaja začasni dostop v Strasburu. Treba je tukaj najti bistveno boljšo in drugačno rešitev. Potem naj se navežem na to, kar je rekel Denis, na spletni strani parlamenta in na straneh eh, poslank in poslancev bi morali zagotoviti, da lahko ustavimo stike z lobisti. O tem je plenarno zasedanje že sprejelo sklep in tudi zakonodajni odtis je treba na ta način zagotoviti zlasti ko gre za različne lobistične skupine in podobno in stike z njimi. To in na teh spletnih straneh bi morali eh, navesti tudi, kdo je poročevalec, zakaj, kar zadeva asistente. Tukaj bo nekaj tudi, je rekel Benedikt, tudi o žvižgačih bo vložil posebne predloge sprememb in ko gre za akreditirane asistente, ko gre za njihovo bivanje v Strasburu, so v preteklosti bile velike težave, ko gre za pokrivanje stroškov. Sedaj imajo nekoliko uh, višji znesek, do katerega so upravičeni, ampak še vedno je dosti težav. To je teh deset točk Benedikta, sam bi pa dodal še tri svoje. Prvič, akreditirani asistenti. Na javni razpravi je Klaus Vele povdaril, da akreditirani asistenti, ki sedaj delajo, mm, so večinoma in tisti, ki sedaj delajo v parlamentu, so večinoma opravili 9 let in 11 mesecev dela, mnogim manjka samo en mesec za to, da bi lahko izkoristili pravice iz pokojninskega sklada. In Vele je rekel, da bomo to odpravili. Treba je sedaj začeti ukrepati. Komisiji je treba povedati, da gre samo še za nekaj mesecev, v katerih moramo rešiti to vprašanje. Potem prostovoljni pokojninski sklad, ne glede na tega, kaj bo generalni sekretar predlagal, bi sem rekel, da je to zelo aktualna tema. Aktuarske deficite, ki znašajo nekaj 100 milijonov, imamo, potem kmalo bo nekaj novih poslank in poslancev se vključilo v ta pokojninski sklad, to bo morda spremenilo nekaj. Ampak naj vam povem, da pred pol ure na Euronews bilo moč prebrati tweet tisto, ki sprašuje, kaj se dogaja z dvema komisarjema oziroma komisarko, ki sta prej bila eh, poslanka in poslanec in poslanka. Gospo, gospa, gospod Kanjete, ki je 68 let star in je sedaj, in sedaj ni več komisarka, ali je upravičen do Eh, nadomestila ali in vprašanje, ki se zastavlja, je ja, ali kanjete za čas, ko je bil član Evropskega parlamenta upravičen do uh, izplačil iz tega pokojninskega sklada. Ampak to ne more biti tako. Gre za prostovoljni sklad in očitno ko človek vedno še dela, ko ima super službo evropskega komisarja, lahko koristi eh, pravice iz tega pokojninskega sklada. To ne more biti, to je skregano z vsako logiko. Če gre človek v pokoj, potem lahko šele pridobi si pravico do pokojninske rente, ne pa da to prejema, istočasno pa opravlja dobro plačeno delo. No, tudi tukaj je treba nekaj storiti. In v zvezi s tem bom vložil nekaj predlogov sprememb. Potem še nekaj, o čemer tukaj sploh ni bilo govora, česar Derek ni omenil. Lansko leto je Denis v svojem poročilu govoril o tem, pa tudi v drugih poročilih prej je bilo govora o tem, namreč vse, kar zadeva zlorabo denarja evropskih eh, institucij, evropskih političnih strank. Pred dvemi, tremi leti je to bila aktualna tema, ampak eh, še vedno se stvari niso izboljšale. Nek dogovor je bil, da je treba nekaj denarja vrniti, pa se to ni zgodilo. Skratka, tudi tukaj je treba stvari nekoliko bolj transparentno zastaviti. Gre torej za 13 točk iz, eh, v imenu politične skupine zelenih. Uh. Ne vidim nobenega drugega poslanca, ki bi se želel oglasiti. Mislim, da smo pokrili vse te točke. Gospod Salafranka, izvolite. Hvala, predsedujoči. Zelo pozorno sem eh, sledil eh, besedam našega poročevalca v zvezi z razrešnico za Evropski parlament eh, in z velikim zadovoljstvom ugotavljam, da je ta razrešnica veliko manj dramatična letos, kot je bila lani. Očitno imamo še veliko možnosti, da izboljšamo uporabo eh, proračunskih sredstev, ki jih eh, Unija namenja parlamentu, ampak želel bi s poročevalcem deliti neko skrb. In to izhaja, to je povezano z eh, sredstvi, ki jih imajo poslanci na voljo za plenarno zasedanje na parlamentu v Strasburgu. Se opravičujem, morda ste o tem že govorili, ampak eh, prišel sem malce prepozno. Sekretarjat eh, bi moral biti bolj skrben glede eh, zagotavljanja dostopa do letališča. Vemo, da je to. Uh, povezano z enim samim dnevom, eh, z enim samim potekom poti in eh, to bi šlo samo res za tisti dan, ko eh, glasujemo in ko potem vsi odidemo. Ne vem, če bi se to vseeno dalo zagotoviti. Ne vem, ali gospod Kanjete dobiva eh, svojo pokojnino skladno z pravili Unije o izplačilu pokojnin. Če to ne drži, potem eh, je povsem jasno, da eh, razumem vaš argument, da kot komisar dobiva plačo, ki verjetno ni majhna, ampak istočasno, če dobiva še pokojnino, in če je to zakonito, potem se lahko sprašujemo, ali je to skladno s pravili ali ne. Ampak eh, ta poslo, pravilnik eh, o izplačilu pokojnin eh, je glede tega povsem jasen. To je očitno v celoti zakonito. Hvala lepa. Hvala, ne vidim nikogar drugega, ki bi želel besedo. Bom poskušal odgovoriti na nekaj točk. Hvala lepa kolegom za vaše pripombe, vaše vprašanje. Ni nas veliko v dvorani, ampak um, zahvaljujem se vam za vse, kar ste povedali. Gospa Šmit je izpostavila, kako pomembno je, da uh, skrbimo na Brita za britanske uslužbence. Uh, nekaj zagotovil so že dobili, vem pa, da so še vedno zelo zaskrbljeni. Uh, glede prihodnosti. Prav imate tudi glede nove spletne strani. Morda bi veljalo uložiti amandma v zvezi s pregledom te spletne strani. Meni se zdi, da je bila prejšnja spletna stran boljša kot nova in če bi se dalo kaj narediti, bi morda to veljalo poskusiti. Na to glede DJ Hightech in glede tega, kaj se je dogajalo konec eh, lanskega leta, ko smo bili praktično en teden brez celotnega računalniškega sistema. Dobro bi bilo, če bi naredili nek eh, seznam eh, prioritet, katere dele računalniškega sistema je treba reševati prioritetno, kajti vemo, da uh, Eh, imamo pač določene dele sistema, ki so pomembnejši od drugih in te bi bilo treba reševati prioritetno. Gospod De Jong, eh, strinjam se s tem, kar ste povedali v zvezi z spremljanjem eh, priporočil odbora v postopku razrešnic in morda boste tu imeli kakšno, kakšen predlog spremembe. Na to, Bart, vi ste uh, v imenu gospoda Javorja eh, podali celo vrsto eh, vprašanj in pripomp od žvižgačev do vode in tako dalje. Gospod eh, Javor bo prav gotovo pripravil svoje amantmaje na vse te teme. Na koncu pa bi zaključil z dvema vprašanjima gospoda eh, De Jonga in Barta, in ker gre za prostovoljni pokojninski sklad. Eh, glede tega, eh, torej vsi vemo, kakšne so pomankljivosti, vsi se sprašujemo, kaj se da narediti in morda bi bilo mm, sedaj bolje, če bi počakali na eh, eh, odziv generalnega sekretarjata za njihove predloge in ko bomo videli, za kakšne predloge gre, jih lahko pokomentiramo. Če pa teh predlogov ne bomo prejeli, potem pa bom v besedilu to tudi omenil in eh, počakal tudi na vaše amandmaje. Glede uh, splošnih eh, stroškov. Glede pa v šalo, tu eh, si vsi zelo prizadevamo za preglednost, eh, vse podrobnosti v zvezi z pavšali, vsaj za nekatere poslance so vse te podrobnosti objavljene na spletni strani, drugi poslanci te želje nimajo. Eh, tu bomo zopet počakali na eh, predloge eh, in te predloge bomo lahko tudi komentirali oziroma uložili amandmaje. Lahko tudi tu ne bomo dobili predlogov in v, za ta primer sem že pripravil nekaj svojih predlogov. Želeli bi bolj natančna pravila v zvezi z. Um, upravičenimi stroški in z dokazili eh, in eh, kaže, da bi moral biti ta pavšal uh, za splošne stroške v vsakem primeru uh, nakazan na ločen uh, račun in uh, preostali denar bi moral biti na koncu mandata vrnjen. Glede tega se vsi lahko strinjamo, ampak počakamo na, počakajmo na predloge delovne skupine in eh, potem bomo lahko uložili svoje predloge spremembe. Če se vam bo zdelo, da ti predlogi ne bodo šli dovolj daleč, potem lahko uh, uložimo amandmaje. Torej, kot veste, imam besedilo, ki je pripravljeno na obe temi, eh, ampak počakajmo na predloge in na to bomo lahko oblikovali amadmaje. Na koncu naj povem, da je 1. marec rok za vlogo amadmajev in eh, če se nekateri med vami želijo z mano še naprej o tem pogovarjati, se vam, no, se vam na voljo. Hvala. Naslednja točka pa je razrešnica 2016 za inštitucije in tu je poročevalec gospod Vali. Sì, grazie Derek, ringrazio gli altri relatori Ombra. Hvala lepa. Zahvaljujem se drugim poročevalcem v senci. in tudi inštitucijam za vsa posredovana mnenja in pa eh, podatke. Vemo, da so razrešnice v zvezi z drugimi inštitucijami zelo pomembne za Evropsko unijo in pa za evropske državljane. To moramo imeti vse čas pred očmi, eh, tu eh, gre za davkoplačevalski denar. Naj začnem s svetom, kot je Bart že večkrat povedal, pa tudi drugi, ki delajo na tem področju. Parlament je edina neposredno izvoljena inštitucija. In zato eh, parlament lahko tudi eh, pridobi in zahteva eh, informacije sveta. Zato je ključno, da svet parlamentu tudi posredujete podatke, ampak eh, svet eh, tega zaenkrat ne spoštuje, čakamo še na ta dialog, čakamo na rešitev. Ta situacija namreč že kar dolgo let traja. Sedaj pa nadaljujemo z sodiščem Evropske unije tu je naš namen, da se zagotovi ustrezno eh, delovanje sodišča. Postopki morajo razumno dolgo trajati. Leta 2016 se je število sodnikov povečalo. Bomo videli, če bo sodišče s tem postalo bolj učinkovito. Prav tako imamo tudi uh, Eh, poslovnik, ki je stopil veljavo za sedanje in bivše eh, zaposlene na sodišču, to eh, nam omogoče, omogoča zaščito žvižgačev in pa opredelitev dejavnosti sodnikov in bivših sodnikov. Na ta način lahko preprečujemo tudi navskrižne interese. Namen je, da se zagotovi popolno preglednost eh, glede eh, srečanj, ki jih imajo člani te institucije z zunanjimi akteri. Tu imamo prav tako eh, relativno malo podatkov o tako imenovanih referenteh potrebujemo tudi popolno preglednost eh, za računsko sodišče, ki mora imeti dostop do vseh informacij, ki jih eh, potrebuje. Eh, revizori so zavezani močečnosti. Na to razrešnica za računsko sodišče. Zahvaljujem se uradnikom računskega sodišča za uh, njihovo pomoč. Veliko nam pomagajo pri opravljanju našega dela. Uh, nobenih eh, bistvenih pomankljivosti tu nismo opazili, ampak vseeno bi pozvali računsko sodišče, da nam posredujejo več informacij o drugih inštitucijah, zato da bi lahko lažje upravljali svoje delo. Na to Evropsko ekonomsko-socialni odbor in pa odbor eh, regij, ti dve instituciji imata dogovor glede um, skupne uporabe virov, ampak še vedno imata obe instituciji nekatere službe, ki opravljata popolnoma isto delo. Gre za Evropski ekonomsko-socialni odbor in odbor regij. Smiselno bi bilo, če bi racionalizirali uporabo teh služb, ki predstavljajo eh, tratenje davkoplačevalskega denarja. Evropsko ekonomski socialni odbor in odbor regij morata prav tako odgovarjati na določene eh, pomisleke glede stroškov potovanj in glede zaščite žvižgačev. V ekonomsko socialnem odboru imamo zelo visoke stroške za, poteva, za potovanje, veliko više kot odboru, v odboru regije, čeprav um, opravljata približno enako eh, število poti. Uh, Zato bi predlagali, da se uporablja druge vere, naprimer videokonference. Glede žvižgačev, razprava še poteka z odborom regi. E, ta um, polemika traja že več let. E, pomembno je, da najdemo neko rešitev. Odbor regi nas mora obveščati o tem redno. Na prejšnjih sejah smo uh, odbor regi vedno znova eh, pozivali k temu, da nam poda podatke v zvezi z žvižgači. Vemo, da je pred sodičem Evropske unije sedaj še en tak eh, primer. Moramo videti, kak, kakšno je stališče drugih političnih skupin, eh, kakšno rešitev želijo, ampak mislim, da je treba najti eno rešitev za to, da se lahko žvižgače prizna. in da se spoštuje sodbe sodišča Evropske unije. Na to imamo eh, službo za zunanje delovanje. Zahvaljujem se visoke predstavnici, da je eh, za izpolnjen vprašalnik. Imeli smo tudi zaslišanje. V poročilu eh, smo se zlasti osredotočali na upravljanje z predstavništvu Evropske unije v eh, tako imenovanih eh, konfliktnih in posebej težkih eh, območij. Tu gre zlasti za nepremičnine, ko se izbira naprimer med najemom in nakupom neke stavbe. Tu smo predlagali tudi skupen najem in če pride do nakupa, potem mora Eh, biti takšna transakcija res ugodna. Nima namreč smisla, da se eh, ustvarja nek, eh, nek pomemben nepremičninski park v državah, ki, kjer so razmere zelo težke in zapletene vedno si moramo prizadevati za to, da smo čim bolj varčni in da uspemo tam, kjer države članice niso uspele. Na to glede um, razpisov pri um, izdatkih manj kot 60 tisoč evrov. Uh, tu je treba biti stroži pri uh, pregledu, vedno nam reč prihaja do kakšnih napak. Um, moramo zagotoviti, da eh, bodo pravila spoštovana zlasti v tretjih državah ali v zelo oddaljenih državah, eh, kajti zopet ponavljam, da gre za davkoplačevalski denar. Potrebujemo računske izkaze, ki bodo natančni, ki bodo pregledni eh, in pri tem eh, se je treba pri naprimer stroških za potovanje omejiti samo na visoko predstavnico in eh, na, na eh, uradnike službe za zunanje delovanje. Vem, da je bilo nekaj polemik v zvezi z nekaterimi potmi visoke predstavnice. To lahko predstavlja tudi neke tudi težave, ki se na to pojavljajo tudi v medijih. Vse to mora biti resnično predmet eh, ustreznega nadzora. Zahvaljujem se vam za razpravo in eh, zanima me, kaj o tem menijo kolegi. Če imajo kolegi vprašanja, sem vam na voljo. Hvala lepa. Imamo gospod Pitero uh, za službo za zunanje delovanje in na to gospod Salafranka za druge. Hvala lepa. Najprej naj se zahvalim gospodu Valiju za to dobro pripravljeno poročilo, ki upošteva vse pripombe, ki uh, smo mu jih posredovali. Naj tu samo izpostavim nekaj točk, ki se mi zdijo pomembne in ki jih je treba še bolj določiti. Vprašanje kadrovske politike, zlasti enako obravnavo. Se opravičujem, ampak težko govorim, sem bolna. Dobila sem kar nekaj informacij visoke predstavnice in vidim, da je prišlo leta 2016 do kar nekaj institucionalnih in neformalnih korakov v to smer, da bi se zagotovilo eh, število, žen, da bi se povečalo število žensk tudi na visokih položajih. In mislim, da bo to počasi obrodilo sadove. Na to, glede vprašanja javnih razpisov. Tudi tu potrebujemo redno spremljanje in dobro je tudi, da lahko ugotovimo, da po eh, nadzoru leta 2016, po inšpekcijskem pregledu 2016, da je prišlo do 27 eh, javnih eh, razpisov zelo, zelo obsežnimi sredstvi. Eh, tu se je pojavljalo kar nekaj vprašanj eh, in eh, ti javni razpisi niso bili ustrezno organizirani, vrednosti so bile podcenjene, zato da bi se izognili določenim postopkom in to smo tudi izpostavili. Prav tako se v poročilu omenja tudi vzpostavitev mehanizma, ki bo omogočal to, da se odpravi napake pri eh, nakupu ali najemu nepremičnine. Ti mehanizmi so bili vzpostavljeni leta 2016, če se ne motim, in to obstaja od eh, te eh, kontroverzne Eh, transakcije, nakupa stavbe v Tirani, v Albaniji in kaže, da eh, so, bile, so bili sproženi postopki za to, da se takšni incidenti za prihodnost preprečijo. Morda bomo imeli še eh, druge elemente v tem poročilu, ki bi jih bilo treba bolj natančno določiti. Uh, kar bo omogočilo boljše delovanje službe za zunanje delovanje. Hvala lepa še enkrat gospodu Valiju za uh, dobro sodelovanje pri delu na tem poročilu. Hvala. Hvala lepa, gospod Salafranka. Hvala, gospod predsedojoči. Tudi sam bi se zahvalil gospodu Valiju za to, da je upošteval vse naše pomisleke, vključno s pomisleki moje skupine. Preden uh, se izteče rok za amandmaje, bi želel postaviti nekaj vprašanj, ki me še posebej zanimajo. Za enkrat eh, še ne vemo, kaj se dogaja z pogajanji v zvezi z razrešnico o svetu. Kaže, da eh, je svet še eno leto delal, eh, ne da bi upošteval proračunskega nadzora, ki je predviden. In uh, zanima me, če imamo v zvezi s tem kaj novic. Eh, prav tako pozorno spremljam tudi uh, to, kar je gospod Vali v poročilu napisal v zvezi s sodiščem Evropske unije. In en konkreten vidik uh, me je zlasti zanimal uh, in sicer uh, uh, v zvezi z stroški za poti odbora uh, regij in pa ekonomsko-socialnega odbora. Uh, razumem, da se tu poskuša uh, varčevati, da se poskuša omejiti uh, stroške, da se tu ponuja določene alternative, naprimer videokonference in tako dalje. Zanima me, če mi lahko še dodatno pojasnite, zakaj je prišlo do tega povečanja stroškov, ali ni morda to povezano preprosto z naravo dela teh odborov in z dinamiko njihovega dela. Morda bo ta prizadeta, če bomo poskušali na tak način omejiti stroške. Vem, da obstajajo razlike med nami in pa tema dvema odboroma, ampak eh, če bi mi poskušali na podoben način varčevati, se sprašujem, če bi lahko imeli videokonference, naprimer, za naše delo. Ali je takšno varčevanje vedno v vseh eh, primerih eh, zaželjeno? Na to je gospa Pitera govorila o um, službi za zunanje delovanje. Uh, In tu uh, pri vsem tem mora biti uh, glavno, uh, glavni kriterij varnost. Ko smo prisluhnili gospe Mogherini, ki, je, uh, ki nam je prišla pojasniti, uh, kaj se dogaja na službi, iz tega sem uh, razumel, da so precej povišali standarde in uh, da uh, je to povezano tudi s praktičnimi kriteriji in eh, moramo biti tudi zmožni uporabljati zdravo pamet eh, v nekaterih primerjih pri eh, upravljanju z temi situacijami. Občutek imamo, da služba za zunanje delovanje tudi poskuša upoštevati eh, naša priporočila in priporočila eh, računskega sodišča. Zahvaljujem se še enkrat eh, poročevalcu za upravljeno delo in zahvaljujem se mu tudi za to, da nam je prisluhnil mm, kot politična skupina bomo uh, lahko podprli to poročilo, če tudi bomo morda oblikovali nekaj amadmajo. Gospod Kon za SND. Hvala, gospod predsedajoči. Tudi jaz se zahvaljujem poročevalcu za opravljeno delo. Strinjamo se z njim v večini primerov, ne pa vsod. Zato želim nekaj eh, elementov izpostaviti. Zmanjšanje števila kadrov. Govorimo o zmanjšanju za 5 odstotkov. Mislim, da so druge institucije to dobro upravile, ampak eh, imam pomislek ne smemo pozabiti, da moramo poskrbeti za ustrezno nasledstvo pri vodilnih kadrih in eh, če bomo tako privijali zadeve naprej, se bodo kmalo pojavile težave. E SSD ima vedno več nalog, kar zadeva varnost. Svet je vedno manj varen, zato mislim, da ne smemo več preveč obremenjevati kadra. SSD, kakor sem dejal, to je pomembna institucija za EU, pa tudi za nacionalne delegacije, kajti ko potrebujejo informacije, se večkrat obrnejo na Evropsko službo za zonanje delovanje in njihova naloga bo vedno pomembnejša. Mislim, da bi morali pozitivno izpostaviti, da je visoka predstavnica bila zelo pregledna, kar zadeva potne stroške, marsikak ministr za zunanje zadeve bi se lahko vzel zgled pri njej. Pozitivno je tudi to, da imamo v načrtu v prihodnosti najemati vedno manj neplačenih praktikantov. Tudi pri nepremičninski politiki obstajajo možnosti za izboljšave. Mislim, da bi bilo bolje, če bi zadeve bolj koordinirano upravljali kar zadeva Evropski varu za človekove pravice. To je pomembna oseba, zagotavlja preglednost in preprečuje zlorabe. Svet ni vedno sposoben izpolniti naših želja. Povabilo generalnega sekretarja je še vedno neodgovorjeno, zato bomo videli, ali bomo lahko podelili razrešnico ali pa spet ne odbor regij in ekosok. Veliko je stroškov pri potovanjih in to kritično, ampak eh, gospod Salafravka ima prav, najprej bi morali pomesti pod, pred svojim pragom. Oba odbora sta v preteklosti dobro sodelovala, kar zadeva delitev virov in zgrad, ampak tudi mi kot Evropski parlament dobro sodelujemo s tema dvema odboroma in to sodelovanje lahko še okrepimo, kajti regije so zastopane v odboru regij in to je pomembno, pa tudi deležniki iz Ekosoka so pomemben sogovornik, to so pomembni stiki in mislim, da bi bilo dobro, če bi na ovih stranih delali v tej smeri. Torej, vsi moramo biti pripravljeni prisluhniti računsko sodišče. Zelo pomembno je, da si zauzemamo, da bi tam imeli več žensk. Danes smo naredili korak v to smer, vendar potencial še vedno obstaja. Na koncu pa še sodišče. Še vedno je veliko neplačenih praktikantov. Mislim, da je tu treba zadeve izboljšati. To se je pri zaslišanju že izkazalo, večkrat smo to že omenili. In štirimesečni mandat sodnikov potem vodi do tega, da nastane 40 tisoč evrski stroški, tega ne razumem v celote, mislim, da bi morali še enkrat ustrajati pri tem, da v prihodnosti več tega ne bi bilo. To so moji komentarji. Hvala. Yeah, I can't see anybody from the... Ne vidim nikogar iz EKR, Alde ali GUE. Gospod Stas, boste zopet eh, gospod Javor. Ja, eh, in govoril bom angliško, ker bom kar prebral, kar mi je poslal. Ja, Benedikt se vam eh, zahvaljuje za um, zelo izčrpno poročilo, ampak osredotočil se bo na štiri vprašanja in sicer glede sveta vemo, da imamo ta neuradni dokument, ki sem ga sam izpogajal lani, eh, katerega namen je najti način, kako lahko zagotovimo sodelovanje obeh inštitucij pri eh, procesu razrešnice. In eh, s predsednik tega odbora in nekateri člani so predvideli tudi pogovore z generalnim sekretarjem vemo, da eh, je tu treba zagotoviti načelo eh, odgovornosti in pa eh, načelo preglednosti in treba je zagotoviti tak dogovor. Benedikt meni, da ne moremo ignorirati netransparentnih praks sveta in to je tudi zapisano v poročilu Eh, varuha človekovih pravic eh, Evropske unije. To je treba tudi uporabiti za to, da eh, se prepriča svet naj neha s temi svojimi praksami, kjer se vse dogaja za zaprtimi vrati. Na to glede odbora regij in, eh, in Evropsko, ekono, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora po celi vrsti različnih eh, poročil v zvezi z goljufijami in eh, pa v zvezi z rezolucijami parlamenta glede razrešnice 2015. Torej, na podlagi vseh teh dokumentov ta rezolucija 2015 poziva odbor, da uh, zagotovi ustrezen dogovor, da najde ustrezno rešitev z žvižgači do konca leta 2017. Za enkrat še ni zgodilo in zato bo uh, zel, skupina zelenih predlagala, da se odloži um, razrešnico za odbor regi. Na to bi uh, predlagali eh, dostop eh, do eh, dokumentov Evropske unije. Evropski varoh človekovih pravic očitno prizadeva za to, da bi se to čim prej zgodilo in da bi to veljalo za vse inštitucije. To je treba podpreti. Benedikt bo naredil vse, kar se da za to, da uh, bi se uh, preprečilo uh, to pretakanje kadrov iz uh, Urada Evropskega varuha človekovih pravic eh, in različnih generalnih direktoratov na komisiji. In Benedikt bo uh, prosil uh, varuha človekovih pravic, da to prakso preneha. Mm. In uh, Benedikt bo prav tako eh, prosil varuha človekovih, eh, varuha človekovih pravic, eh, da pojasni, zakaj je prišlo do upada priporočilo 90 na 8, 83 odstotkov. Glede sodišča bo Benedikt vprašal, kakšni so ukrepi za to, da se bolj je nadzira zunanje dejavnosti sodnikov prav tako bo um, tudi uh, sodišče uh, spodbudil k temu, da uh, zaustri svoje pravila v zvezi s tako imenovanimi revolving doors. No other indications, so... Hvala, nihče drug ne želi besede. Gospod Vali. Hvala lepa, Derek. Hvala vsem poročevalcem v senci za njihove komentarje. Pri skoraj vseh poročilih imamo podobno mnenje, to me veseli. Najprej Julija Pitera, govorila je o poročilu o e SZD, omenila je javna naročila in neprestani nadzor ki je potreben glede uravnoteženosti med spoloma. Prav tako potrebujemo ustrezne mehanizme glede pridobivanja nepremični in to je zelo zanimivo in to bom omenil v poročilu. Mislim, da s temi komentarji ni nobenih težav in pripričan sem, da lahko o tem govorimo na naslednjem zasedanju poročevalcev v senci. Ampak predlog se mi zdi zelo dober. Kakor sem dejal, težav s tem ni in to bom vključil v poročilo. No, poročilo je že tako ali tako šlo v to smer. Kar se deva komentarje gospoda Sava Franke, Bartu sem že nekako odgovoril na to, ker on je v delovni skupini, ki se ukvarja s tem. Generalni sekretar sveta je dejal, da moramo pritiskati v zvezi s tem, zato da čim prej dosežemo rezultat, kaj te parlament je odgovoren za nadzor nad temi računi in to funkcijo moramo imeti možnost izvajati. Ta neprijetna zadeva se uleče že več let in to je zelo slabo za javno mnenje. Preučiti moramo, kako bi lahko izboljšali svoje odnose s svetom. Pri računskem sodišču se strinjamo vsi. Evropski ekonomski socialni odbor ter potni stroški. Tukaj se pojavlja vprašanje visokih stroškov delovanja v ekosoku in odboru regije. Govoril sem z tema institucijama in oboji so priznali, da imajo še manevrski prostor za izboljšave. Podobno velja tudi za nas. Vedno je mogoče kaj izboljšati z novo tehnologijo ali pa s pomočjo, naprimer, organiziranja enodnevnih sestankov. Združiti je mogoče več eh, sestankov v enem dnevu, zato da se ljudje enkrat oglasijo v Bruslju in se odeležijo več sestankov, naprimer. Kolegice in kolege, prosim, da me podprejo pri tem, ko v parlamentu obravnavamo vprašanje stroškov, jih poskušamo racionalizirati s pomočjo nove tehnologije, naprimer. Če se lahko izognemo nepotrebnim potnim stroškom, potem bo to vodilo do pozitivnih rezultatov. Gospod Kohn podal je različne komentarje. Res je, pet odstotno zmanjšanje števila zaposlenih je pomembno in to moramo podpreti, vendar institucije opravljajo pomembno in zelo delikatno delo na mednarodni ravni, zato Mislim, da moramo vedeti, da so rezi sicer dobrodošli, ampak biti moramo previdni, da ne zarežemo pregloboko. Zato, da ne bomo ukinili česa, kar je morda ključnega pomena za delovanje institucij. Kar zadeva potne stroške visoke predstavnice, no Evropski parlament je mnogo bolj pregleden kot ministri za zunanje zadeve na nacionalni ravni v Evropi vendar lahko gremo še dlje. Visoka predstavnica je bila odkrita, govorila je o preglednosti in seveda vsake visoke stroške je treba upravičiti. Vedno je mogoče razložiti, zakaj je bilo nujno iti na to ali to potovanje. Seveda ne bomo preučili vsakega plačila, ampak če je šlo za velik izdatek, ki je bil nujno potreben, potem seveda potrebujemo preglednost in tudi upravičilo. Zato, da bodo ljudje vedeli, da politiki delajo v njihovem imenu. Vsi se zavedamo, da politika nekaj stane, ampak če so stroški visoki, potem moramo vedeti, zakaj. Dobro, nepremičnine, srednjem se, najti moramo rešitev. SSD deluje v tretjih državah, pogosto so to težke okoliščine in včasih je težko najti primerne rešitve. Ko govorim z ljudmi, ki tam delajo, slišim, da si prizadevajo po najboljših močeh, da bi racionalizirali stroške. Seveda, vedno je mogoče iti še dlje, zato ker to predstavlja največji delež proračuna, zato je mogoče vedno najti kakšno kreativno rešitev. Zdaj pa Evropski varuh človekovih pravic. Govorili smo o vrtljivih vratih, o noskrižjih interesov in strinjam se, mislim, da bi lahko našli dogovor v zvezi s tem. Računsko sodišče bi se lahko bolj posvetilo enakosti med spoloma, ampak to velja nasploh za vse druge institucije, zato da ne bi imeli diskriminacije. Vprašanje neplačanih praktikantov na sodišču, pa tudi v drugih institucijah. Vsak, ki opravlja prakso, mora prejeti plačilo za to, da njihovega dela ni mogoče obravnavati kot delo brez urednosti. Morda bi lahko imeli zelo kratka obdobja izvajanja prakse in bi potem študenti dobili naprimer kreditne točke v okviru študija. To bi lahko bila praksa krajša od meseca dni. Za zelo kratke oblike izvajanja prakse, bi lahko torej dobili kreditne točke, če pa nekdo dela šest mesecev ali leto dni, potem ti ljudje prav gotovo nekaj doprinesejo in mislim, da bi morali dobiti plačo in za svoje delo bi morali biti primerno plačani. Mislim, da sem odgovoril na vsa vprašanja, ki ste jih postavili. Bart je postavil vprašanje v zvezi z odborom regi in uh, žvižgači. Parlament, pa tudi jaz, se pogosto zauzemamo za žvižgače. Imamo tudi nekaj sodb na tem področju in sodbe se vedno ne spoštujejo. Primer, ki ste ga omenjali, poznam. Na sodišču pa teče še en postopek v zvezi s tem. Mislim, da bi morali biti strogi v zvezi s tem. V preteklosti je parlament že podal svoje mnenje v zvezi s tem. Zdaj lahko seveda slišimo tudi mnenja drugih v zvezi s tem, ampak mislim, da moramo zaščititi tiste, ki delajo v institucijah. Zato bomo to prav gotovo vključili v poročilo o razrešnici. Če ima kdo še kakšno vprašanje, bom na vprašanje z veseljem odgovoril. Še se bomo srečali, vidim, da se strinjamo pri skoraj vseh temah, ampak pri specifičnih vprašanjih bomo pa seveda našli najboljšo možno rešitev. Če ne, pa bomo glasovali. Takšna pač politika. Hvala. Uh, Hvala, Marko. Hvala čestitke za vaše poročila, nekaj predlogov sprememb bodo podali kolegice in kolegi in rok za vložitev predlogov sprememb je 1. marec. S tem je te točke konec, prehajamo na naslednjo točko, gre za točko 60, gre za predstavitev o prihodnjem večletnem finančnem okviru po letu 2020. Poročevalec je gospod Sarvama. Ni ga tukaj, ampak gospa Šmit bo tukaj. Najprej bo spregovorila ona še prej pa seveda računsko sodišče. Gospod Gregor je pristojni član in nam bo več povedal o tem. Thank you very much for the floor, dear chair, Mr. Wong, uh, dear members of the Cont Committee, uh, ladies and gentlemen. Allow me. Hvala lepa, gospe in gospodje. Naj vam predstavim mnenje računskega sodišča o prihodnosti financ v EU poročilo je bilo objavljeno prejšnji teden, to je bilo 15. februarja 2018. Objavili bomo tudi druge dokumente računskega sodišča. Eden bo o prihodnosti SKP, drugi bo o poenostavitvi na področju kohezijske politike in eden bo na področju poenostavitve raziskav in razvoja. To bo v drugi četrtini 2018. Na to pa bomo junija ali julija objavili drugi dokument o prihodnosti financ EU in takrat upam, da se bomo lahko odzvali na predlog komisije. V drugi polovici 2018 pa bomo pripravili svoje mnenje o odločitvi o lastnih virih, to je snutek seveda, prav tako pa bomo pripravili mnenje o sektorski zakonodaji za programe porabe sredstev. Izjiv je bil vključiti sporočila iz več kot 30 dokumentov sodišča v en dokument. Posvetili smo se dvema, pregledoma v letu 2014, najprej kar zadeva najboljšo uporabo denarja EU, to je sektorski pristop, drugi pristop je pa bolj horizontalen, govorimo o prekrivanjih in o izzivih na področju odgovornosti. Prav tako smo se naslonili na mnenja zadnjih treh let, 14, 15 in 16. Uporabljali smo tudi posebno poročilo iz leta 2016 za obdobje 2015 do 2018, pa tudi nekaj drugih mnen na področju lasnih virov. Prav tako moram povedati, da smo objavili dokument o umestnem pregledu večletnega finančnega okvira. Posvetili smo se enemu delu dokumenta za razmislek komisije, torej posvetili smo se vlogi sodišča pri zagotavljanju nasvetov, kako izboljšati finančno upravljanje, preglednost in odgovornost. Opozoriti želim še na nekaj vprašanj. Komisija bralce obvešča o tem, da se relativna velikost proračuna zmanjšuje iz 18 odstotna D, to je bilo poprečje v letih 93 do 99, zdaj pa je manj kot en odstotek v trenutni finančni perspektivi. Strinjamo se z izzivi, ki jih je predstavila komisija, zato da bolje služimo državljanom, da zagotovimo varnost in da zagotovimo konkurenčnost na dolgi rok ter trajnost in vzdržnost evropskega gospodarstva. Prav tako imamo še en izziv. Izziv je namreč vprašanje Brexita. Priprave na naslednji MFF so zelo delikatna zadeva. Treba je najti ravnotežje med izzivi, med politikami, med stabilnostjo, prožnostjo, med nacionalnimi prednostmi ter dodano vrednostjo na ravni EU, med porabo in med spoštovanjem pravil glede porabe. Prav tako se moramo posvečati rezultatom, nepovratnim sredstvom in drugim oblikam finančnih instrumentov, naprimer PPP ter blending. Obstajajo različne področje, lahko se posvečamo več področjem, manj področjem, vse to je treba upoštevati. Strinjamo se s ključnimi načeli, kakor jih je predstavila komisija govorimo o odgovornosti, dodanje vrednosti EU, o poenostavljanju in o prožnosti. To smo poskusili upoštevati pri vseh fazih, fazah proračunskega cikla, kar zadeva postavljanje prednostnih nalog, dodeljevanje virov, izvajanje programov in objavo rezultatov najprej dodana vrednost, komisija predlaga, da bi dodana vrednost EU morala postati ključni cilj naslednjega MFF. Proračun naj bi se posvečal področjem, kjer je dodana vrednost največja, prav tako naj bi še bolj uporabili finančne instrumente in jamstva. Kar zadeva finančne instrumente, tukaj se sklicujemo na poročilo 19 iz leta 2016 o finančnih instrumentih. Tam smo predstavili določeno tveganje in priznavamo tudi, da so številna tveganja že bila odpravljena za zakonodajno obdobje 2014 do 2020. Predlog 1. Naše mnenje temelji na obstoječem mnenju sodišča 1 iz leta 2010. Predlagamo, da se koncept dodane vrednosti EU razvije in dogovori na medinstitucionalni ravni in da se uporablja v vsaki fazi proračunskega cikla. To pomeni tako pri postavljanju prednostnih nalog kot pri dodeljevanju virov kot pri izvajanju programov in tudi pri objavi rezultatov. Strinjamo se z predlogi skupine na visoki ravni Marija Montija, zato da bi zagotovili bolj točno razlago stroškov in koristi in članstva v EU. Letno poročanje bi lahko poenostavili in dopolnili z dodatno analizo finančnih in nefinančnih prednosti članstva v EU. Kar zadeva prožnost, strinjamo se z logiko komisije, da je treba zagotoviti dovolj prožnosti v okviru stabilnega eh, ustroja, seveda tukaj se sklicujemo na drugo poglavje letnega poročila iz leta 2016 in pravimo, da bi orodja za prožnost morali uporabiti za to, da bi krili nepričakovane dogodke in da bi krili jamstva, ki jih podpira proračun EU, ne pa da se spopadamo z proračunskimi posledicami nepričakovanih zamud pri izvajanju programov. Prav tako imamo predlog, da bi pripravili neko splošno rezervo in da bi potem tudi uporabili sistem pravil, kako bi spotekali transferi iz rezerv v proračun. Predlog 3. Tukaj se sklicujemo na dokument o umestnem pregledu MFF. Govorimo o MFF in srednjeročnem ter dolgoročnem načrtu govorimo o prečakovanem razvoju na glavnih političnih področjih, govorimo o predfinanciranju in o odgovornostih, ki iz tega izhajajo. Prav tako menimo, da bi morali izpostaviti druge vire eh, financ. Ta finančni načrt bi morali vsako leto posodabljati seveda v skladu z izvajanjem finančne perspektive. Še eno načelo je poskus, da bi poenostavili pravila, s tem se strinjamo. Povedal sem že, da bomo objavili tri dokumente v drugem četrtletju 2018. Podpiramo komisijo pri prizadevanjih, da poenostavi lastne vire. Četrti predlog je pripravljen na osnovi tretjega poglavja letnega poročila iz leta 2016. Mislimo, da bi morali izkoristiti priložnost, ki jo omogoča konvergenca ciklu e EU, to so strateški, finančni in programski cikl, zato da okrepimo smotrnost in delovanje na ravni EU. Lahko bi izboljšali delo komisije v zvezi s tem, to bi lahko strukturirali tako, da bi združili finančno načrtovanje z strateškimi prednostnimi nalogami, lahko bi okrepili ključne finančne in nefinančne rezultate, ki jih je treba doseči, prav tako bi lahko zmanjšali število programov porabe, lahko bi imeli manj kazalnikov in tudi ciljev glede uspešnosti, zato potem tudi ne bi prišlo do prekrivanja med različnimi vrstami programov in različnimi vrstami financiranja. Prav tako je treba zagotoviti ustrezno pravno podlago za programe in zagotoviti je treba, da bo poročanje bolj poenostavljeno, uporabniku prijazno in dostopno. Potem pa še predlogi glede odgovornosti. Predlogi temelijo na našem pregledu splošnega stanja iz leta 2014 v zvezi z odgovornostjo in. V Vrzelni glede revizije, naše mnenje je, da bi komisija in druga institucije morale razviti načela za očinkovito računovodstvo in preglednost vseh financ EU. To bi morali vključevati tudi popoln demokratični nadzor. Če bi to omogočala pogodba, bi organi EU morali biti vključeni tudi v proračun EU. Tokrat se bo morda to zgodilo za evropske razvojne sklade. Prav tako omenjamo načela iz eh, pregleda leta 2014, šestih je, te lahko najdete v prvem okvirčku, govorimo o definiciji nalog in odgovornosti, govorimo o odgovornosti glede doseganja ciljev in porabe sredstev, govorimo o demokratičnem nadzoru in potem o povratnih informacijah, zato da izboljšamo delovanje. Potrebujemo močan mandat za zunanjo revizijo, da preverimo račune in skladnost in na koncu je treba zagotoviti tudi izvajanje priporočil glede revizij in seveda priporočila je treba tudi spoštovati. Zadnji predlog je, da bi oblikovali celovit mandat za revizijo, za sodišče, da bi to razširili tudi na druge organe, ki se morda lahko pojavijo v prihodnosti, naprimer Evropski monetarni sklad. Strinjamo se, da bi te spremembe lahko vodile do spremembe pogodbe, zato bi morali na dolgi rok pozdraviti možnost, da tudi sami sodelujemo pri mm, delu teh organov. Nekaj posebnih poročil je bilo, kjer smo imeli težave z dostopom do podatkov. Mm, naši revidiranci niso želeli podati informacij. Zdaj pa še zadnja prosojnica. To je povzetek naših predlogov v okviru proračunskega cikla. Poskusili smo se posvetiti splošnim načelom in ne sektorjem. To pa ne pomeni, da nismo objavili cel niz poročil. Podal vam bom nekaj primerov. V SKP smo objavili zelo pomembno poročilo o zelenitvi, danes je to na dnevnem redu. Objavili smo poročilo o mladih kmetih, govorili smo o nadzoru v ribištvu, potem pomembno poročilo glede certificiranja, to je horizontalno poročilo. Na področju kohezije pa smo objavili poročila, kot je enotno nebo oziroma skupno nebo, brezposlenost mladih, rezerva Jaspers in upravljanje prometa. Najlepša hvala za vašo pozornost. Zdaj pa bom odgovoril na vaše vprašanje. Hvala. Ja, hvala lepa. Res, Odlično delo ste upravili, hvala za dokument. Gospa Šmit pa bo spregovorila v imenu gospoda Sarvame. Gospod Sarvama je žal odsoten. Prosil je, da preberem njegov dokument. In zdaj bom to prebrala. Hvala računskemu sodišču. Še enkrat so pokazali, da so res ključnega pomena, kajti pripravili so celovit dokument o financah EU. Zelo sem vesel, da sodišče predlaga konkretne ukrepe za naslednji MFF, zato da bi izboljšali učinkovitost, dostop, uspešnost ter odgovornost proračuna EU. Sodišče ima prav. Dokument za razmisle komisije kaže, da so finance EU vedno bolj zapletene in manj koherentne. Zdaj je res čas, da reformiramo celotni sistem proračuna. Reformo proračuna mora voditi do bolj učinkovitega in preglednega proračuna, ki bo bolj usmerjen v področja, ki lahko zagotavljajo več dodane vrednosti, bolj moramo biti prožni pri dodeljevanju sredstev tam, kjer so pač ta sredstva potrebna. Mislim, da bi bilo tudi uh, Treba zagotoviti, da bo proračun lažje upravljati in da bomo bolj odgovorni do državljanov, kar zadeva postavljene in dosežene rezultate. Evropska dodana vrednost mora zagotoviti priložnosti za to, da zagotavljamo boljše rezultate v proračunu, prav tako pa bi lahko na osnovi tega spremljali uspešnost programov, instrumentov in jamstev. Koncept mora zagotoviti tudi bolj celovito pojmovanje stroškov in prednosti, tako finančnih kot nefinančnih, v zvezi z članstvom v EU. Proračun bi moral biti bolj prošen, zato da bi se lažje odzivali na spremembe. To bi lahko dosegli z uvedbo sistema, s katerim bi se odzvali na različne potrebe glede dolgoročne porabe in tudi na nepredvidljive dogodke. Finančno načrtovanje bi morali uskladiti s strateškimi prednostnimi nalogami, opredeliti moramo ključne rezultate, zmanjšati moramo število programov, ciljev in kazalnikov, poskrbeti pa moramo, da bo poročilo bolj poenostavljeno in tudi poročevanje mora biti bolj poenostavljeno in to predlaga tudi računsko sodišče. V skladu s tem predlogom bi morale biti finance EU bolj pregledne in bolj odgovorne potrebujemo celovit demokratičen nadzor nad financami EU. Enaka načela odgovornosti in preglednosti morajo veljati za organe v proračunu EU, naprimer za komisijo in tudi tiste, ki so zunaj, naprimer ECB in EIB. Upam, da bo komisija dovolj pogumna, dovolj razumna, da bo upoštevala te konkretne ukrepe pri pripravi predlogov v zvezi z MFF. Sodišče je spostavilo zelo pomembne točke in komisiji je dalo ključe do, za uspeh. Načrtovali oziroma komisiji so dali možnost, da ustrezno načrtuje finance EU in prav tako so zagotovili, da bi lahko finance nadzorovali bolj učinkovito in pregledno. Predlagam, da podpremo predloge sodišča in pozivamo komisijo, da te predloge vključi v svoj predlog v zvezi z MFF v prihodnosti. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Dlabajeva. Chair, uh, dear, uh, Mr. Gregor, dear... Hvala lepa, gospod Gregor, kolegice in kolegi. Hvala lepa za ta dokument. Strinjam se z vašimi predlogi. Predlogi so dobri. Strinjam se z vašimi zamislimi in z vašimi pomisleki. Nekaj vprašanj, morda so nekatere vprašanja bolj filozofske narave, ampak mislim, da je vseeno dobro, da imamo že zdaj razpravo. V dokumentu za razmislek omenjate, da bi vrednost EU, dodana vrednost, mora biti, morala biti v bistvu naših prizadevanj. Gre za dodano vrednost glede na dejavnosti držav članic. Definicij je veliko, to lahko izhaja iz različnih dejavnikov, naprimer pridobivanja na področju koordinacije in tako naprej. In to je seveda. A bolj počasi, ima no, prav. Prednosti so lahko posredne ali neposredne in vse počnemo zaradi državljanov EU. Zato je moje vprašanje za vas morda težko ampak morda lahko skupaj najdemo rešitev. Zanima me, kako bi vi razložili dodano vrednost EU državljanov EU v enem stavku. Kako bi to na preprost način razložili državljanom? Mislim, da moramo biti preprosti. To je ključnega pomena ne samo za naše državljane, ampak tudi za prihodnje prejemnike uh, financ EU. Jamstva in finance nasploh, tukaj imamo dve dileme. Prva dilema je z vidika javnih organov. To so občine in regije, ki v splošnem ne koristijo pogosto finančnih instrumentov. Ovirajo jih tudi definicije državne pomoči. Druga dilema je vprašanje nepovratnih sredstev multinacionalkam v zasebnem sektorju. Zanima me, kakšno je vaše mnenje v zvezi z ulogo finančnih instrumentov in jamstev v javnem in zasebnem komercialnem sektorju. In še zadnje vprašanje, načelo subsidijarnosti, poenostavljanje in dodajanje pravil na nacionalni ravni ne gredo z roko v roki v številnih državah članicah. To je še posebej res, če govorimo o javnih naročilih, kajti imamo 28 nacionalnih ureditev za izvajanje te direktive. Morda bi lahko rekli, da za skupni trg potrebujemo skupna pravila, ki so enaka posod po Evropi, ampak zanima me, kaj meni računsko sodišče. Vi ste revizor. Kaj menite o poenostavitvi v zvezi s tem? Če bi imeli skupno okolje, ali bi to potem vodilo tudi v poenostavitve? Hvala lepa. Genau, Herr Gregor, ich möchte Ihnen Gospod Gregor, sedaj bom dala vam besedo, potem pa bom dala besedo predstavnikom komisije. Izvolite. Uh, uh, Hvala za veliko pozitivnih pripomb, kar zadeva ta dokument. Poskušal bom odgovoriti na tri vprašanja. Ko gre za evropsko dodano vrednost, mislim, da je definicija, ki jo uporablja komisija, v svojem poročilu iz leta 2011 relativno enostavna. In gre za vrednost, ki izhaja iz intervencije Evropske unije, ki jih sicer same države članice ne bi mogle tako uspešno opraviti. No, septembra 2017 je bil sprejet poseben načrt nalog za Evropsko unijo in za odbor za kakovost, ta bo pripravil svoj dokument o premisleku glede evropske dodane vrednosti. No, na tem delamo in z veseljem bomo seveda vključili tudi predloge komisije v naše razmisleke. Dodana, e, evropska dodana vrednost je tudi del naše strategije za obdobje 2018 do 2020 in tukaj bomo predvsem se v posebnem poročilu osredotočiti na dodano vrednost ki jo predstavlja eh, računsko sedišče. Potem vloga finančnih instrumentov, poročilo 19 eh, iz leta 2016 eh, našega sodišča je treba tukaj omeniti. Tukaj je predstavljenih nekaj rezultatov, dobrih rezultatov glede koristnosti finančnih inštrumentov. Seveda pa tudi države članice imajo vlogo pri tem obstaja torej nekaj načel, ki veljajo za finančne inštrumente na, državi, držav, na ravni držav članic in za finančne uh, inštrumente na centralni ravni, ko gre za sodelovanje med komisijo in Evropsko investicijsko banko. Mislim, da je to prava smer, ampak treba je biti previden. Komisija mora ustrezno oceniti tveganja in jih eh, znižati odpraviti, ko bo pripravljena nova zakonodaja. Uporaba finančnih instrumentov mora biti bolj zagotovljena zasebnemu sektorju, ko je treba, ko je treba in moč angažirati zasebni kapital. Sam menim, da se je tukaj treba osredotočiti tudi na ugotavljanje koristi javnih izdatkov, kar zadeva gold plating. No, države članice je enostavno moč eh, kritizirati, ampak jasno je treba vedeti, zakaj je prišlo do tega fenomena, do tega pojava, torej do pleskanja rezultatov in nekateri rezultati iz preteklosti kažejo na situacije, v katerih so države članice svoj sistem še bolj zapletle, kot je zapleten na evropski ravni. Komisijo bomo pozvali, da pravila poenostavi. Samo ena usmeritev za pravilnik bi bilo dobro. Potem javna naročila. Tu revolucije ni nacionalno finančno upravljanje in nadzorni sistemi ostajajo v rokah držav članic in javna naročila so samo del teh sistemov. Glede na to mislim, da bomo težko kaj dosegli s finančno uredbo. Ta se nanaša na eh, inštitucije Evropske unije in na pravni okvir. No, to bi lahko poenostavilo delo naročnikov in ponudnikov, ampak tukaj bi lahko ogrozili načelo subsidijarnosti oziroma upravni in nadzorni sistemi so vendarle v rokah držav članic in to je treba upoštevati. Hvala. Hvala. Gospod Breza, v imenu komisije. Hvala, gospod predsednica. Najprej pozdravljam posebno poročilo računskega sodišča, ki zelo dobro opisuje stanje in gre za dobro skladnost med tem poročilom in uh, razmišljanjem Evropske komisije, ki je zapisano v dokumentu za premisle glede prihodnosti uh, evropskih financ osredotočanje na evropsko dodano vrednost, na odzivnost, na prožnost, je tukaj moč videti. To so tudi področja, za katera verjetno tudi parlament meni, da jih je treba med seboj povezati, ko gre za skupne cilje. Najprej bom šel na kratko skozi vse teme, ki jih je gospod Gregor omenil. Dodana vrednost EU. Ta je pravzaprav druga plat eh, subsidijarnosti. Cilji, za katere se dogovorimo na ravni Evropske unije in ki jih lahko eh, uspešneje dosežemo na tej ravni, bi, bilo, bi morali biti financirani na evropski ravni. Seveda, težko je včasih izmeriti to, kot pravi samo sodišče. In vse, kar je pomembno, ne moremo vedno upoštevati in obratno. Zaradi tega se moramo osredotočiti na to, da z argumentacijo za evropsko dodano vrednost lahko uporabimo celo vrsto kazalnikov, recimo učinkovit. Uh, nadzor na mejah je nekaj, kar v denarnem smislu težko definiramo, ampak koristi so očitne in njih eh, niso deležne samo države članice, kjer nadzor poteka. Drugo, prožnost ali fleksibilnost. Komisija se v veliki meri eh, strinja z predlogi sodišča predlog za naslednji MFF, torej mednarod, eh, večletni finančni okvir, bo tudi upoštevan v našem dokumentu. To, da bi imeli neke rezerve, ki je ne bi eh, razporedili po finančnih instrumentih, no, v MFF-ju imamo takšne možnosti predvidene, vendar jih je treba še razviti in povečati. Komisija ni zagovornik izračune na izračunavanje na podlagi neto, uh, s, ne, neto zneska. Gre za plačila rabate, ki jih je treba naknadno vključevati. Z izstopom Evro, eh, Združenega kraljestva bomo lahko ta računovodski pristop, ko gre za končne zneske, nekoliko popravili, da bomo upoštevali tudi koristi, ki jih ni moč eh, računovodsko izmeriti. Potem dolgoročno načrtovanje komisija to že počenja v okviru umestnega pregleda, ki je bil pravkar opravljen. Popravi, torej z novo finančno uredbo imamo člen 247, ki ga v pripravi katerega je bila vključena vaša predsednica. Ta predvideva, da mora komisija letno sporočati Eh, parlamentu in svetu. Integrirana finančna in računovodska pravila oziroma poročila z napovedmi za prihodnost. Predlog za naslednji MFF je takšen, da bo v njem komisija poročala, kakšne so domneve in projekcije do konca sedanjega MFF-a in poskušala upravičiti prag eh, plačil za sedanji MFF. Kar zadeva sebinski predlog, mislim, da smo tukaj podobnega mnenja kot računsko sodišče. Poenostavitev. Dosti naporov smo že vložili v to, ko smo pripravili eh, revizijo finančne uredbe in tudi Pregled sedanjega MFF-a vsebuje nekaj elementov te vrste, več prožnosti je predvidene. Potem predlog sodišča, da bi zmanjšali število programov, ki se financirajo, to je nekaj, kar bo komisija poskušala upoštevati in to resničiti v praksi, kolikor se da. Kar zadeva odgovornost. Komisija meni, da je odgovornost zagotovljena v okviru vseh proračunskih izdatkov, kar zadeva finančne inštrumente, ki se izvajajo s strani partnerjev tukaj na tem področju, že ima komisija zavezo opraviti ustrezno revizijo. Naj se lotim vprašanja gospe Hlabajeve, ki sprašuje, kje naj bi uporabljali finančne inštrumente, samo v zasebnem sektorju ali tudi v, pri javnih subjektih. Finančni inštrumenti in proračunska jamstva so smiselna in smotrna za projekte, pri katerih lahko pričakujemo prihodnje denarne tokove, denarni tok šele v prihodnosti za zasebni sektor. Morda je to primerno tudi za projekte kot recimo nastanitev, različni nastanitveni in stanovanjski projekti. Tukaj namesto, da bi porabili davke in druge javne prihodke, bi lahko zagotovili boljše pogoje, kot bi sicer bili na voljo javnim subjektom. Ali lahko bi pomenilo to posojila PPP projektom, kjer Evropska unija intervenira zato, da bi se zmanjšalo tveganje teh projektov in da zagotovi financiranje za tiste projekte, za katere sicer ne bi mogli najti sredstev. Mislim, da je treba vedeti, da proračun že omogoča to, omogoča višji količnik za vzvod in eh, dovoljuje več eh, finančnih sredstev, kot so sicer bila predvidena. Potem odgovornost, vendar ne v kontekstu Evropske komisije, širše povedano. Evropska centralna banka ne dobiva nobenih sredstev iz eh, evropskega proračuna, to je treba takoj povedati, zato dodatne zaveze in ureditve za revizorja, je treba umestiti v dogovor med eh, sodiščem in drugimi inštitucijami. Obveznost opravljanja revizije izhaja iz zakonodaje. Če to ni zapisano v zakonodaji Evropske unije, je težko predvideti, kako bi zagotovili to obveznost eh, podvreči se reviziji za druge stranke. In ob koncu naj rečem, da je ta dokument zelo koristen tudi za pripravo predlogov komisije v prihodnje. Hvala, predsednica. Hvala. Ko človek gleda ta dokument, dobi občutek, smo že videli, deja vu. Ampak eh, nisem vsega razumela, v tem, kar ste vi rekli, gospod Preza, ampak seveda bomo sledili temu razvoju. Vprašanje prilagajanja ciklusov je pomembno, potem uh, odgovornost, potem odpravljanje belih uh, lis in tako naprej. Skratka, še naprej bomo sledili temu. Bi kolegica Šmit želela še enkrat besedo? Ne? Gospod Gregor, bi vi želeli še kaj? Ne. No, potem pa hvala za to pomembno delo in veselimo se že vaših drugih prispevkov. Zlasti prihodnost SKP-ja je nekaj, kar me zanima. Še enkrat hvala za delo, ki ga upravljate. Sedaj prehajamo na točko dnevnega reda 61. Posebno poročilo o kmetijstvu. V preteklosti smo že imeli kratko predstavitev tega in takrat smo rekli, da želimo bolj obširno predstavitev. Lepo bi bilo, če bi v tej predstavitvi slišali nekaj, kar še nismo šli, slišali. Gospod Štahovski je tukaj, on je poročevalec, pa tudi poročevalci v Senci so že tukaj. Gospod Jera. Thank you, Madam Chair. Hvala, predsedujoča poslanke, poslanci, hvala, da ste mi dali možnost, da predstavim glavne ugotovitve posebnega poročila, ki ima naslov zelenitev schema dohodkovne podpore kompleksnejša, še ni okoljsko. Za reformo SKP-a leta 2013 smo unesli novo obliko neposrednih plačil za kmetovalce, to je plačila za ozelenitev. To je takrat na voljo, ko kmetje Eh, prispevajo k izvajanju SKP-ja glede na okoljske zahteve. Ozelenitev predstavlja 12 milijard evrov na leto, to je 30 odstotkov vseh izdatkov za SKP. V finančnem letu 2016 so prvič kmetovalci dobili ta plačila. Glavni rezultat revizije je naslednji. Ozelenitev, kot trenutno poteka, verjetno ne bo povečala Eh, rezultate SKP-ja, ko gre za eh, okolje in eh, klim podnebje. Zaradi veliko izjem 65 odstotkov kmetovalcev dobi plačila za ozelenitev, ne da bi bili podvrženi obveznosti, ko gre za ozelenitev. Zato se nove sodobne vsega, kmetovalske prakse izvajo samo na pet odstotkih vseh kmetijskih površin. Komisija je ugotovila, da 73 odstotkov vseh kmetijskih površin in kmetij je izpostavljenih zahtevam po uh, ozelenitvi. Komisija vključuje vsa, uh, vsa gospodarstva kmetijska, ki uh, Eh, imajo manj kot 100 eh, eh, hektarjev površin. Ta kazalnik se ne bo spremenil, če tudi bi se bistveno spremenile zahteve glede ozelenitve, recimo 7, 5 ali več površ, odstotkov površin bi moralo biti vključenih v politiko ozelenitve. ugotovili smo, da komisija ni določila ciljev oziroma ni povedala, kaj naj bi z ozelenitvijo dosegli za podnebje in okolje. Tudi proračun ni ustrezno eh, pripravljen. 8 evrov na hektar je povprečni izplačilo, komisijo pa je izračunala, da stroški, poprečni stroški za ozelenitev ne bi smeli biti višji kot 30 evrov. Torej, za 40 odstotkov kmetovalcev velja 10 evrov plačila, za veliko pa tudi več kot 100 evrov. Torej, neke vrste začetna podporna schema je postala schema za ozelenitev. Tri prakse za ozelenitev ne delujejo, recimo kolobarjenje ne daje vseh rezultatov, ki bi jih moralo. Potem okoljsko, določanje okoljsko občutljivih kmetijskih površin ne poteka tako, kot je bilo predvideno. Ni torej ustreznih zahtev glede upravljanja, zato posebna področja nimajo bistvenega vpliva na izboljšanje biotske raznovrstnosti. Ozelenitev je prinesla veliko zapletenost v SKP-ju in eh, s tem ne bomo prišli do rezultatov, ki naj bi jih ozelenitev prinesla. Ti rezultati so torej sedaj razdeljeni deloma na ozelenitev eh, in na nekatere druge prakse. Države članice niso uporabile fleksibilnosti pri izvrševanju ozelenitve, zlasti ko gre za izbiro ekoloških območij in za določanje okoljsko občutljivih travin. Države članice ozelenitev raje uporabljajo tako, da zmanjšajo zase in za kmetovalce breme, ki ga ozelenitev prinaša. Na podlagi teh rezultatov smo pripravili za naslednjo SKP reformo naslednja priporočila. Komisija mora pripraviti novo intervencijsko logiko za prispevek SKP-ja ciljem Evropske unije na področju okolja in podnebja. Mora slediti naslednjim eh, načelom tudi komisija. Kmetovalci imajo dostop do plačil samo, če upoštevajo obstoječe kmetijske prakse v okviru ozelenitve. Potem posebne potrebe lokalnega okolja in tako naprej je moč upoštevati tako, da se nagrajuje kmetovalce za dejansko upravljene storitve in končno priporočilo države članice bi morale dokazati, preden začnejo izvajati ozelenitev, da njihove opcije imajo učinkovite rezultate. Hvala za pozornost, upam, da vam bom lahko še odgovarjal na vprašanje. Hvala. To je res pomembno posebno poročilo. Vprašanje, ki ostaja, je, kaj glede na kritiko lahko storimo. Gospod Stahovski je naš poročevalec. Hvala, gospa predsednica. Vidim, da se danes ne držimo predvidenega terminskega načrta. Vse teče zelo hitro in gladko. Upam, da nisem česa pomembnega zamudil. Najprej hvala računskemu sodišču za to pomembno poročilo. To poročilo mislim, da jasno kaže, zakaj smo danes tukaj in razpravljamo o tej tematiki. Gre za zelo pomemben stebr SKP-ja, o katerem govorimo. In to poročilo odraža sedanjo kmetijsko politiko po reformi. Ozelenitev, torej skoraj 8 odstotkov celotnega proračuna za eh, kmetijstvo gre za ozelenitev in to je kar visok znesek. Gre za znesek, ki je visok, ki pa nam ne prinaša rezultatov, ki smo si jih obetali. Ambicije, ko grejo za ozelenitev, se mi zdi, da so bile daleč od realnosti v preteklosti. Naš parlament običajno podpira vse dejavnosti komisije, katerih cilj je zmanjšati posledice podnebnih sprememb. Ampak tukaj moramo biti kritični. Zakaj? Ugotavljamo, da je program o zelenitvi nekaj, kar je treba radikalno eh, reformirati ali pa v sedanji obliki celo zaustaviti logika tega inštrumenta se mi zdi, da je neustrezno zastavljena. Ta inštrument je po mojem mnenju preveč kompleksen, neustrezno transparenten in tvegan, zato ker omogoča celo vrsto zlorab. Evropsko sodišče je tudi samo ugotovilo, da ni jasno, kako naj bi ta program prispeval, ker širšim ciljem Evropske unije v boju proti podnebnim spremembam. V svojem poročilu bom zato predlagal, da upoštevamo ozelenitev pri pripravi naslednje reforme SKP-ja. Pozval bom tudi komisijo, da razmisli, ali ne bi morda stroške drugače porazdelili, ko gre za ta program. Morda bi se morali osredotočiti na programe, ki so dokazali večjo učinkovitost in večjo dodano vrednost Evropske unije. Kolegica Kardenbach je naslednja na seznamu. Hvala tudi v mojem imenu računskemu sodišču. To poročilo je tako pomembno, da o njem želimo že drugič razpravljati. Zakaj? ker smo v fazi nadaljnega razvoja in razprave o SKP-ja. Žal smo dobili to poročilo relativno pozno in to sedaj, ko so nekateri razmisleki že zabetonirani. Ne bom sedaj govorila komisiji, tisto, kar je predlagala komisija v zvezi z nadaljnim SKP-jem, so bili zelo ambiciozni načrti, zlasti, ko gre za ozelenitev. Predlog komisije je prvotno bil bolj usmerjen na doseganje cilja, ne da bi komisija pri tem natančno določila cilje, kar je zahtevalo tudi računsko sodišče. Torej, parlament zato bolj intenzivno dela in svet intenzivno dela na tem. Zakaj? Zato, ker je treba bistvene inštrumente nujno izboljšati. Države članice si pač zaenkrat izbirajo tiste dele SKP-ja, ki so najmanj uh, obremenjujoče za nje. In inštrument uh, za ozelenitve ki naj bi prispeval k varovanju okolja in v boju pri, eh, podnebni, proti podnebnim spremembam, ta inštrument torej ni postal več pomemben. Vsekakor ne želimo oduzeti nobenemu kmetu niti enega evra, zlasti ne tistim kmetom, ki so dobili plačila samo, če so dejansko dosegli zastavljene cilje. Ampak v prihodnosti potrebujemo jasnejšo definicijo teh ciljev. In mislim, da smo danes že nekaj rekli, kar bo pomembno upoštevati pri novi reformi SKP-ja. Na podlagi te razprave pa ne želim, da nekdo ugotovi, da ne potrebujemo ozelenitve, da moramo varčevati se sredstvi, in da ne bomo več financirali tega programa. Ne, ta program mora obstajati, želimo zelo jasne cilje na tem področju in državam članicam je treba zastaviti jasne naloge. Seveda bodo te naloge različne glede na geografski položaj posamezne države članice, zato je neka fleksibilnost pri tem potrebna. Ampak ta fleksibilnost je nekaj, kar je treba zasnovati na znanstvenih podatkih. Dosti krat imamo sedaj vtis, da je denar na voljo, ampak potem, ko se porabi, ne vemo natančno, zakaj je bil porabljen za ta in ta model oziroma za ta in ta program. Fleksibilnost je, ja, ampak samo tam, kjer jo je z dobrimi znanstveno podprtimi argumenti moč zagovarjati, ne kar na pamet. Zato se veselim, da jutri dopovdne bomo o tem poročilu razpravljali tudi v odboru za kmetijstvo, kajti tam je veliko kolegic in kolegov, ki bodo tudi v prihodnosti skrbeli za to, da ozelenitev ne izgine, ampak ne sme biti prisotna, ne da bi zastavljali jasne cilje, ki jih mora doseči in ne da bi jih dosegli. Gospa Hlabajova. Gorico. Hvala, predsednica. Tudi sama vem, da eh, ozelenitev ni dala pričakovane rezultate in zaenkrat ne prispeva k večjemu uspešnejšemu boju proti podnebnim spremembam in zaščiti okolja. Strinjam se s predgovornico, cilje rabimo. Imam dva vprašanja, dve vprašanje, eno komisiji, eno uh, računskemu sodišču. Citirala bom 28. poročilo. V primeru, ko se uporablja tako kolobarjenje, kot tudi določenje posebnih ekoloških površin, to vendarle potem, ko je ozelenitev se začela, ni pomenilo nobenih sprememb. Morda niso bile zahteve za plačilo iz ozelen za ozelenitev dovolj določena. Računsko sodišče uh, ugotavlja, da okoli ena, o, en odstotek kmetijskih površin zahteva uh, drugačne kmetijske prakse. Torej, učinkovitost, uh, dodana vrednost, dobre rezultati evropskega financiranja je tu pod vprašanjem. Komisijo pa sprašujem, kaj, s, kakšne rezultate pričakujejo ko so se odločili eh, za ozelenitev. Torej, kakšen učinek naj bi bil na kmetijske, vse kmetijske površine. In sodišče, glede na definicijo, kaj je za vas pomembno in uspešno v okviru ozelenitvene politike. Hvala, gospod Flanagan je naslednji. Hvala lepa, se upravičujem, da sem zamudil to predstavitev celotno vprašanje ozelenitve v moji državi eh, je eh, popolnoma usupnilo eh, moje ljudi, glede na to, kako je bilo to organizirano. Vem, da moramo prepustiti državam organizacijo takšnih dejavnosti, ampak to, kar se je zgodilo v moji državi, je bilo res grozno. Mi smo namreč imeli sistem, po katerem je oseba, ki je dobivala zgodovinsko več eh, denarja, je eh, dobila več denarja tudi za ozelenitev. To pomeni, da nekdo, ki je dobil 20 eh, evrov za, na hektar osnovnega plačila, je na to dobil 50-odstotno zvišanje za ozelenitev. In eh, če tudi je vaš eh, sosed eh, na to počel isto, je zato, ker ni bilo nobenih zgodovinskih rezultatov, dobil bistveno več denarja za ozelenitev kot vi. To je povsem nesmiselno. In to je res škoda, zato ker potencial teh ukrepov je bil zelo velik vemo, kaj želimo doseči z ozelenitvijo, želimo doseči um, vzdržnost, uh, želimo se boriti proti uh, podnebnim spremembam, ampak tega ne bomo dosegli, če bomo nekomu dali 20 evrov, drugemu, njegovemu sosedu pa 500 evrov in trdili, da je uh, to logično in smiselno. Hvala. Sedaj smo v težkem položaju. gospod Paškül iz generalnega direktorata za kmetijstvo je samo tukaj, ampak ne vem, sprašujem ga, ne moremo več tako delati naprej. Izdajamo oziroma trošimo dosti evrov, ne da bi dosegli zaželjena por, eh, rezultate. Torej, sprašujem, glede na trenutno stanje SKP-ja, kaj lahko naredimo, kaj predlaga komisija? naj gre vse skupaj naprej tako, kot je, dokler nam ne bo na um padlo nekaj novega. Torej, to je prva stvar, vprašanje za komisijo. In drugo, hvala sodišču. Tretja prosojnica, tukaj je zapisano, da je treba zmanjšati prispevke za uh, ozelenitev ampak saj veste, pot v pekel je tlakovana s pobožnimi željami, ampak ne vem, koga bomo sedaj poslušali? Tisti, ki so do sedaj imeli korist od te politike oziroma tiste, ki so pristojni za uh, definiranje tega cilja, to je problem, ki ga imate komisija ne želim sedaj od vas slišati, ja, zaenkrat naj gredo stvari tako naprej, naslednjič bomo pa izboljšali. To je zgodba, ki se ponavlja. Hvala računskemu sodišču. Mi smo seveda tukaj že razmišljali o tem, kaj treba narediti, kajti nismo slepi. Imamo z te zelenitvijo ogromen problem in treba je nekaj narediti. Kolega Štas se je še javil k besedi. Hvala lepa. Prisluhnil sem vašim kolegom in uh, rad bi vas samo spomnil vse na obdobje 2012-2013, ko smo reformirali skupno uh, kmetijsko politiko. In moj občutek takrat je bil, da so bili komisarjevi predlogi glede ozelenitve eh, veliko krepkejši eh, od tega, kar se je zgodilo kasneje. Poglejmo, eh, raje pometimo pred svojim pragom najprej. Nekateri med nami smo odgovorni za to, da je bil predlog komisarja razvodenen in uh, ozelenitve uh, in ukrepi ozelenitve v sedanjih zakonodajnih uh, predlogih uh, so povsem uh, neučinkoviti. To, kar zdaj želimo uh, izvajati v praksi, je veliko manj učinkovito kot to, kar je predlagal komisar. Torej, če želite maja ali junija predlagati novo zakonodajo, za izboljšanje SKP-ja, se sprašujem, kaj lahko pričakujemo eh, glede ozelenitve. Ali se boste pridružili, eh, ali se boste približali eh, načelom, za katera se je prizadeval komisar? Ali ima kdo čas jutri do povdneti na zasedanje odbora za kmetijstvo, gospa Kardemah? Morda bi bilo dobro, če bi še kdo šel tja lahko, kajti resno je treba to vzeti. Morda bi neko podporo gospe Kaldenbach lahko zagotovili. Poročevalec za razrešnico. Ja, dobro bi bilo, da bi resnično za ustrezno močjo šli tja. Morda bi še sekretarjat koga poslal, kajti mene tudi zanima, kaj bodo razpravljali tam, ampak eh, ne bom mogla iti tja. Gospod Pasko, izvolite. Hvala lepa. Gospa predsednica, hvala lepa vsem uh, članom tega odbora. Zahvaljujem se vam za izmenjavo mnen o tem posebnem poročilu o, o zelenitvi. To se mi zdi zelo pomembno. Podal bi nekaj splošnih pripomb v zvezi s poročilom, na to pa se bom odzval na nekatera vprašanja in pripombe ki so se pojavili v tej razpravi. Ozelenitev je bila zadnja novost v tej um, reformi, če tudi je uh, težko dve leti po uvedbi nove zakonodaje oceniti učinkovitost uh, njenega izvajanja. Naj povem, da je komisija vsebinsko sprejela vsa priporočila in to bomo tudi upoštevali, ko bomo pripravljali novo zeleno arhitekturo za obdobje po letu 2020. Računsko sodišče je v svojih sklepih izpostavilo nekaj šibkosti teh ozelenitvenih ukrepov. In sodišče je prav tako izpostavilo tudi nekaj eh, vidikov, ki bodo lahko pripomogli k izboljšanju eh, evropskega kmetijstva in eh, pa boja proti podnebnim razmerom. Računsko sodišče je izpostavilo, da je mogoče s temi ukrepi izboljšati podnebne razmere in eh, prilagoditi eh, skupno kmetijsko politiko, kajti 77 odstotkov eh, zemlišča je predmet teh ozelenitvenih ukrepov. Ta številka je sicer še preniska. Večina kmetovalcev v EU je uspela to uh, ozelenitev izvesti. To kaže tudi na nekatere druge prakse. 13 odstotkov um, obratov uh, je računsko sodišče obiskalo in uh, eh, 37 odstotkov je v primerjavi z 2014 spremenilo svoje prakse. Uh, sodišče eh, kritizira dejstvo, da eh, te, eh, ta plačila za ozelenitve, da se podvajajo z um, naložbami, ki so jih itak že uh, kmetovalci um, izvedli. Uh, ampak naj povem, da uh, ozelenitev nima namena, da bi spreminjalo uh, obstoječe uh, prakse. Uh, kmetovalci že veliko dobrih praks uh, Eh, izvajajo in eh, ne smemo jih eh, penalizirati, če itak že na ustrezen način kmetujejo. Ozelenitev je del ukrepov za trajnostno kmetijstvo in za boj proti podnebnim razmeram namen ozelenitve je, da se uh, nagradi um, te uh, javne storitve, ki jih izvajajo kmetovalci v okviru kmetijske dejavnosti. In uh, ne gre za to, da se uh, spreminja nujno te prakse, če so dobre, ampak da se tudi preprečuje uh, kakršno koli kakršne koli oblike intenzifikacije, monokulture in tako dalje. Takšne prakse je treba ustaviti. Prav tako računsko sodišče uh, v Ugotavlja, se sklicuje tudi na um, ugotovitve komisije iz uh, poročila 2016. Uh, države eh, članice in način, eh, kako je, bilo, kako je bila zelenitev organizirana, eh, ni bilo vedno ustrezno izvedeno in okoljski potencial ni bil vedno v celoti izveden. In zato se je tudi je komisija tudi predlagala, da se izboljša določene prakse, zlasti um, uh, prakse, kot so naprimer uh, uh, uporaba pesticidov in tako dalje. In to je bilo tudi sprejeto in na začetku tega leta je ta prepoved pesticidov tudi stopila v veljavo, nekaterih pesticidov tudi izpustila v veljavo. Prav tako eh, bo, je bila eh, objavljena tudi evalvacijska študija konec eh, lanskega leta in tam je bila ozelenitev ocenjena in ugotovljeno je bilo, da je določene vidike lahko izboljš, je mogoče izboljšati z. Um, ukrepi in delegiranimi akti komisije iz leta 2017. Jasno je, da se komisija strinja z eh, ugotovitvami računskega sodišča v mnogih državah. Ozelenitev je v eh, sedanji obliki preveč eh, zapleteno, preveč, predstavlja preveliko upravno breme in zato je komisija tudi sprejela ustrezne ukrepe na področju kmetijstva lani. Ozelenitev je del eh, sedanje zelene arhitekture, ampak ta ni eh, najustreznejša za tiste eh, države, ki imajo višje, večje ambicije in zato se je treba prizadevati tudi za to, da se eh, poviša, eh, poveča ambicije eh, tako na področju zelenitev kot boja proti podnebnim spremembam. Na ta način lahko izboljšamo uporabo moderne tehnologije in to bomo tudi vključili v zakonodajni proces predlog, ki ga bomo predstavili kasneje letos. Poleti 2018 države članice bodo v strateškem načrtu tudi zapisale, kako dosegajo podnebne cilje. Pristop bo opredeljen specifičnimi cilji, specifičnimi podnebnimi cilji, naprimer glede zemlje, glede. Um, zraka, vode in tako dalje. Torej, imeli bomo specifične cilje, imemo, imeli bomo tudi uh, pogojevana izplačila in uh, reforma SKPS, ki bo še bolj, sklad, še, še bolj uskladila vse skupaj z uh, podnebnimi uh, cilji. Uh, Eh, je eh, predmet razprave. Razmišljamo o tem, kako bomo lahko vzpostavili sistem, ki bo temeljil na rezultatih eh, in na uspešnosti pri doseganju določenih ciljev in ne na sedanjih kriterijih, kar je zlasti povezano s poštovanjem določenih pravil, ki so enotna na ravni Evropske unije ja, eh, ozelenitev ima potencial, ampak za prihodnost bomo spremenili eh, pristop in sicer bomo eh, ocenili zadeve na podlagi rezultatov in ne na podlagi samo spoštovanja pravic, zato da bomo lahko hm, zagotovili večje ambicije in sistem, ki bo bolj prilagojen potrebam kmetovalcev. To je bilo zelo na hitro to, kar nameravamo storiti glede prihodnosti SKP-ja in glede uh, specifičnega poglavja okolju. No. Nisem slišala, kaj bomo v tem mandatu oziroma v tem uh, zakonodajnem uh, sklicu Evropskega parlamenta storili. Kaj se bo spremenilo na sedanji skupni kmetijski politiki, v tem času, ko je komisija še na svojem mestu in ko smo mi na svojem mestu. Kar smo delali v, zadnjem, v zadnjih 18 mesecih je eh, to, da smo eh, izvedli celo vrsto študij, eh, ocen, Eh, postopka spremljanja, zato da vidimo, kje smo. Torej, eh, računsko sodišče je eh, prav tako izvedlo oceno in vse te ocene temelijo na um, informacijah o um, izvajanju. Imamo zelo malo podatkov glede dejanskega okoljskega učinka teh ozelenitvenih ukrepov. To namreč traja 5-10 let, kaj delamo mi nadaljujemo z evalvacijskimi in spremljevalnimi um, dejavnostmi in uh, spodbujamo države članice, da uh, čim bolje izkoristijo um, spremembe um, delegiranega akta uh, lani, s katerim uh, smo uh, poenostavili uh, postopke, uh, s katerim. Um, torej vse eh, te spremembe, ki smo jih uvedli za preostali čas 20 eh, do, in za po 2020 eh, in za boljše izvajanje vseh teh obveznosti ozrenitve. To je del omnibusa, če dobro razumem. Tukaj sploh ne bo govora o ozelenitvi, temveč boste samo predlagali, da se nekatere zadeve poenostavijo. Ali se motim? V eh, kontekstu uredbe omnibus eh, smo v, uh, eh, uvedli nekaj sprememb tudi pri določbah o zelenitvi in pri tem uh, bi omenil dve, poseb, dve pomembni spremembi, gre za stalne, stalne travinje uh, in uh, njihovo zaščito. Uh, njihovo ohranjanje in eh, njihovo večjo učinkovitost. Torej, to je eno, da se eh, ta travišča eh, ščiti in ohrani. Veliko področji je bilo um, opredeljenih eh, kot eh, začasna travišča in so bile ponovno opredeljena, prekvalificirana v stalna eh, travišča. Ta sprememba je bila uvedena v samo opredelitev pojma, zato da so učinko, ukrepi učinkovitejši. In uh, drugi ukrepi pa se nanašajo na um, Eh, posebna uh, ekološka zaščitena območja in tudi to le, ima potencial, eh, da prinese določene um, koristi. Ampak ne vem, če bo to dejansko um, v temelju izboljšalo situacijo. Kar mislim, da bi res lahko naredilo ozelenitev bolj učinkovito, glede na spremembe v delegiranem aktu, eh, je res, eh, torej vsebinsko so to ta dva ukrepa. Hvala. Vprašanje še enkrat. Boste jutri do povdne prisotni v, na seji odbora za kmetijstvo ali bo tam prisoten nekdo drug? Ja, jaz bom prisoten tam. A ja, tudi mi bomo tam. Odlično, hvala. Gospod Jere, Jere. Hvala lepa, če lahko odgovorim na vprašanje gospe Labajeve, kaj je za nas pomembno. Naj začnem s stavkom, ki ga je povedala že komisija. Namen ozelenitve ni bil, da bi spremenilo prakse kmetovalcem, temveč, da bi ponudilo javne storitve. Ko smo pripravljali revizijo, ko smo pripravljali eh, sklepe eh, in ko smo eh, zapisali, da ozelenitev mora imeti pozitivne učinke na razvoj. Nimamo pa drugih ciljev, kaj je dejansko treba doseči. Če nimate ciljev, potem mi ne moremo opredeljevati ciljev in zato gre naša prva pač prvo priporočilo v to smer, da mora komisija uh, opredeliti cilje. Ko bomo imeli cilje, potem uh, lahko tudi odločimo, kako, katere ukrepe bomo uh, izvedli, kako jih bomo financirali in tako dalje. Ker teh ciljev ni bilo, potem uh, smo videli, da je prišlo uh, uh, na, uh, do določenih sprememb. Uh, na strani um, 28 vidite, da imamo samo 1,2 spremembi, eh, odstotka sprememb pri diversifikaciji um, eh, posevkov in um, tudi pri uh, drugih področjih ni veliko uh, sprememb, uh, imamo samo to spremembo glede stalne travinje in predpostavljamo, da uh, ta ozelenitev verjetno ne bo. Uh, imela zelo velikega vpliva. Torej, glede te opredelitve smo previdni, ne pričakujemo um, zelo občutnih rezultatov. Hvala. No, Hvala lepa. Se bom odzval na eno od teh točk. Jasno je, da. Eh, naprimer za obveznost ohranjanja stalnih eh, travin v um, primerjavi z obdobjem pred 2015, torej pred ozelenitvijo, mislim, da je prišlo do precejšnjega povečanja um, teh eh, območij, ki sedaj pokriva stalna travinja. Predvsej eh, smo razširili ta področja, kot eh, rečeno, eh, stalne travinje in to sedaj posega tudi nekatera območja Natura 2000. Želel bi omeniti ta en odstotek, ki je bil omenjen in ta področja, Eh, en odstotek. Eh, to je eh, številka skupnega raziskovalnega centra komisije. Te številke si moramo pogledati previdno. Ne smemo pa pozabiti tudi tega, da učinek na spremembo, diversifikacijo posevkov je omejen, ampak to je povezano tudi s tem, da večina kmetovalcev um, v EU še vedno uporabljajo več eh, različnih posevkov. In to je naše izhodišče. Ko smo uvedli ozelenitev, je bila situacija že dobra v uh, večjem delu uh, eh, EU. Mi smo se uh, Eh, želeli osredotočiti eh, zlasti na tiste sektorje, kjer imamo res eh, monokulture, naprimer koruzo, žita in tako dalje. Mislim, da si je treba vse to pogledati v širšem kontekstu. Ja, tu se bom ustavil. Ja, dankeschön. Hvala. Najslabše pri vsem tem, je to, da nihče ni zadovoljen. Mi nismo zadovoljni, kmetovalci niso. Kritika z njihove strani glede ozelenitve je zelo velika. Računsko sodišče ni zadovoljno, vi očitno tudi ne. Ne vem, gre za neko nenavadno mešanico. In vprašanje je, kaj se daj storiti. Gospod Paskov, imamo čas, to je tisto, kar za vas morda ni prijetno. Mi imamo čas in eh, vsa ta kritika seveda ni namenjena vam, temveč eh, vašemu generalnemu direktoratu. Sprašujemo vas, kaj predlagate? Kaj vi predlagate, da mi v našem odboru za nadzor proračuna uh, storimo? Vam lahko dam še enkrat besedo? Očitno je, da je raven ambicije v zelenitve, ko je komisija to predlagala, eh, torej ta ambicija je bila precej eh, razvodenela v postopku sprejmanja odločitev in to je treba priznati, ampak eh, jasno je, da Ozelenitev je strukturno uh, Eh, kompleksna. Tu imamo enoten pristop na ravni Evropske unije, če tudi so okoličine zelo različne v državah članicah. In eh, bodimo odkriti, ta raven ambicije je bila na začetku precej višja v predlogu komisije. Ampak še vedno je bila ta ambicija relativno omejena v prihodnosti je treba odpraviti te eh, šibke točke, moramo biti veliko bolj ambiciozni glede okolja in podnebja, moramo biti bolj enostavni in veliko bolj porožni. Zato, da zagotovimo, mm, da bomo imeli instrument, eh, ki bo učinkovit in ki bo prilagojen potrebam eh, kmetovalcem in okolja na regionalni ravni. In zato sem novembra tudi predlagal to ta, to spremembo pristopa in to se že dogaja. Predlagali smo, da se naredi prehod na uh, drugačen pristop, na pristop uh, na podlagi uspešnosti države članice, bodo tako našle, uh, opredelile specifične cilje glede na uh, potrebe na lokalni, regionalni, nacionalni ravni. Uh, Eh, in eh, te potrebe eh, bodo tudi morale biti skladne z bolj široko zastavljenim evropskim ciljem. Moramo pa biti veliko bolj prožni glede pravil, ki jih uporabljamo za kvetomalce, moramo omogočiti opredelitev teh Eh, potreb in resnično mm, upam, da nam bo to omogočilo narediti velik korak naprej na področju učinkovitosti, na področju naše okoljske in podnebne ambicije in eh, računamo na podporo vašega odbora za to, da eh, lahko uberemo ta pristop, ki temelji na uspešnosti, da lahko zagotovimo večjo prožnost in to mora temeljiti na ciljih, ki bodo ambiciozni, naj se gre tu za eh, cilje, ki eh, so povezane z zemljo, vodo, zrakom in tako dalje. Vse to mislim, da je bilo pomembno, to, kar smo naredili do slej, je bilo že pomembno za krepitev eh, okoljskih in podnebnih vidikov SKP, sedaj pa moramo narediti korak naprej. Naja, zdaj šlo, da si komisijo ni enega. Ja, komisija je v neprijetnem položaju, kajti kot je komisija rekla, eh, je tukaj odločilen eden od naših pregovorov v Nemščini. Namreč, če izsušite neko jezero, ne morete pričakovati, da bodo v njem ribe. Lahko imate krasne predloge, krasne predloge, ideje in tako naprej, ampak če potem ob, eh, se na nek način v naših odborih eh, oblikujejo neka zavezništva, ki so škodljiva, potem nikomu to ne koristi. Zato je dobro, da imamo takšna poročila tudi tega računskega sodišča in zato je treba sedaj razpravo dvigniti na drugo raven z kolegi in kolegicami se moramo pogovoriti, kako pa naprej in kdo bo moral prevzeti odgovornost za dosedanje neuspehe. To je slaba novica. No, sedaj še vedno ne vemo, kaj naj bi naredili v našem odboru, ampak vsaj korak dlje smo prišli. O tej tematiki se bomo še pogovarjali, kajti mislim, da smo prišli na točko, eh, kjer ne smemo spustiti vse iz rok. Ko gre za SKP po letu 2020, ko bomo o tem razmišljali, je to treba delati že sedaj. Če ne bo računsko sodišče težko pripravilo poročilo na podlagi 26 različnih poročil. No, najlepša hvala za posebno poročilo, za uh, razpravo. Gospod Pasku, hrabro ste se borili, ampak nič vam ne morem pomagati, kajti ne moremo ignorirati rezultatov, moramo se vreči na delo in vse politične skupine prosim, da razmišljate o tem, ali bi morda nekje v dogledni prihodnosti organizirali neko javno razpravo o, o zeleniti, naprimer. Potrebujemo namreč razmislek o tem in to bi bila neka dobra zgodba, če hočete, v našem imenu. Treba je se je stakniti glave, si ogledati rezultate. Imamo strokovnjake, ki so pripravljeni razmišljati o tem. Torej, na nov način je treba osvetliti to temo. Kaj ti to se zna odraziti na financah? Korega celer. Ja, to je dober predlog. In ko gre za prihodnost, eh, in za MFF, mislim, da tudi takrat moramo začeti razpravljati o tem. Slišim glasove od kolegic in kolegov, ki se ukvarjajo z kmetijsko politiko, da je videti, da bo vse ostalo tako, kot je. In meni pravijo, ja, ti nimaš pojma o teh stvareh. To je neustrezen pristop. Veliko uh, metod je, da države članice z nekimi najvišjimi dovoljenimi vrednostmi prisilimo na to, da spoštujejo dogovorjena pravila. Konec koncev kmetijstvo v Evropi ustvarja kar nekaj finančnih sredstev, ne smemo tega pozabiti. Gre tudi za velike možnosti za investicije pri nas zavarovalne družbe, investicijski skladi in tako naprej se tukaj javljajo kot interesenti. To bo seveda vplivalo na naše cene in potem na drugi strani imamo kilometre in kilometre kot posledica takšnih investicij eh, monokultur. Zato moramo resno in odkrito se lotiti te ozelenitve. Predlagam Eh, oziroma <laughs> pozdravljam predlog eh, predsednice. Dobro bi bilo se ukvarjati bolj natančno s temi poročili. Zlasti pa se je treba tudi vprašati, kaj je z mladimi kmetovalci. Kje so inštrumenti, ki jih eh, uporabljamo za to, da bi spodbudili mlade ljudi, da ali prevzamejo kmeto, kmetije ali pa da mm, naprej še delajo na njih. Treba je pač upoštevati tudi potrebe majhnih eh, kmetijskih gospodarstv. To je prvo. Drugo. Kolegicam in kolegom v odboru za kmetijstvo je treba povedati naslednje. Gre za kmetijstvo in za razvoj podeželja. Torej ne gre samo za kmetijske površine, gre za celotni razvoj podeželja. In to je širša tema in evropska sredstva, ki jih razdeljujemo skupaj, so na nek način inštrument usmerjanja politik. Torej, ne glede na to, ali gre za nekega kmeta, ki avtomatično pričakuje neka plačila iz evropskega uh, lonca. Ne, moramo dati ljudem natančno vedeti, da morajo izpolnjevati določene zaveze, ampak v ta nameni moramo predstaviti pravila igre, tako da bodo vedeli, če bom dosegal cilj, če se držim pravil igre, potem bom dobil to, ta plačila. V preteklosti pa ni bilo tako. V, s kolegicami v, in kolegi v, nad, v odboru za kmetijstvo, se pogovarjam o tem in dobivam vtis, da pravzaprav uh, oni razmišljajo zelo osko, samo o kmetijstvu, samo o kmetovalcih. Mi pa seveda moramo razmišljati tudi o finančnih sredstvih in o nagrajevanju doseženega rezultata, ne pa kar na pamet plačevanju nekega prispevka. What, what is, it... Torej, kar pravite, je tako pomembno in res je pomembno, da eh, to dorečemo, ampak eh, največja ironija danes je ta, da eh, kmetijska združenja se obračajo na poslance in od nas pričakujejo zagotovila. In na Irskem so na Irskem so združenja, ki me kontaktirajo, prav eh, tista, ki eh, so eh, sledila tem načelom, ki jih zagovarjamo tu, se pravi, da gre denar ehm, majhnim kmetovalcem in ne velikim obratom. Zato so si vsi prizadevali, ampak ironija je ta, da se sedaj obračajo name eh, s to željo, eh, ampak oni morajo poslušati eh, to, kar pravimo in morajo vedeti, da denar ni namenjen velikim kmetijskim obratom, temveč majhnim obratom, družinskim obratom. Tu ne gre samo za kmetijstvo, ampak gre za podeželje in to je treba vedno znova ponavljati ne bi želel, da se denar oduzame kmetom, ampak naj povem, da če denar namenimo majhnim kmetovalcem, potem ti ta denar zopet investirajo v lokalno gospodarstvo. Eh, grejo pač k frizerju, grejo v trgovino eh, in eh, ustrezne, ustrezna plačila kmetovalcem pomagajo tudi razvoju podeželja. Sam nisem iz kmečkega okolja, ampak mi smo vsi koristili ta sredstva. Ima komisija pregled, kdo dobi denar tukaj? Imate pregled nad tem pri ekologizaciji, torej pri zelenitvi? Kdo dobi in kdo izgubi? Interno še nekaj prerasporeja. Vprašanje pa je, kdo bo zdaj dobil in kdo bo izgubil. Pri kakšni velikosti imate kakšne številke v zvezi s tem? Izvolite. Question, Če vas prav razumem, govorite o neposrednih plačilih ali o plačilih za zelenitev. Zelenitev, dobro če govorite o zelenitvi. Potem vam lahko povem, da uvedba zelenitve ni spremenila distribucije podpore za kmete. Kajti v veliki večini držav članic se zelenitev uvaja na sorazmerni osnovi k osnovni schemi plačil. Distribucija neposrednih plačil je tesno povezana z distribucijo zemlišč. Uvedba zelenih plačil ni spremenila distribucije podpore za kmete. V EU približno dve tretjini neposrednih plačil in zelenih plačil gre v žep majhnih kmetij. To so družinske kmetije med 5 hektarji do 200 hektarji. To je družinska kmetija in oni dobijo največ teh plačil. Najmanjše kmetije, ki se tukaj včasih omenjajo, so kmetije, ki imajo manj kot 5 hektarjev in te kmetije predstavljajo približno 5 do 6 odstotkov vseh kmetijskih obdelovalnih površin in oni dobijo tudi 5 do 6 odstotkov neposrednih plačil. Če vam torej neposredno odgovorim, uvedba zelenih neposrednih plačil ni nikakor spremenila distribucije podpore, ki jo imamo v EU. So targeted mainly to family farms. Ker je to namenjeno predvsem družinskim kmetijam. Zato, da smo, zato, da smo sagen, da die greening zalung to torej pomeni, da zelena plačila bolj ali manj ustrezajo, statistično gledano, drugim plačilom. Da, če želi nekdo dobiti tako imenovano zeleno plačilo, je to potrebno za osnovno schemo plačil in zato se distribucija ni spremenila, tako je. Dobro. Zdaj smo dobro obveščeni. Hvala sodišču, hvala komisiji za razpravo, hvala kolegicam in kolegom za razpravo. Zelo pomembno je, da bomo jutri v odboru za kmetijstvo. Čaka nas pomembna naloga. Dobro, zdaj smo na koncu. Obozarjam vas, da bomo naslednje zasedanje imeli 26. februarja ob 3. To bo v ponedeljek. Lep večer. Zasedanje je konec.